jeszcze troszkę czasu nam potrzebna. Nekaj trenutkov še potrebujemo, da opravimo s formalnimi zadevami, potem pa bomo prešli na točke, ki jih eh, vodijo naši poročevalci. No, ne vidim nobenih pripomp na dnevni red, s tem je dnevni red tudi pozorjen. No, seveda najprej pozdrav vsem, seveda. Uh, Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, vsem sodelovcem, našim gostom, tudi predstavnikom Evropske komisije. Danes vidim, da izjemoma v zelo močni zasedbi. Torej, sporočile predsednika. Um, današnja seja se prenaša preko spleta, v dvorani so prisotne tudi filmske ekipe, ena na zahtevo gospoda Hojslinga, druga na zahtevo gospe Ajala. Kar zadeva tolmačenje, je na voljo tolmačenje v 16 jezikov, razen češčino, danščino, litovsko, latvijsko in še nekatere druge, za kar se vam iskreno opravičujemo. Kar zadeva delo na SKP za obdobje do 2027, poročilo o v strateških načrtih, potem točka dve, skupna ureditev trgov in kot tretje, horizontalna uredba. Današnjo sejo začenjamo z izmenjavo mnen o treh dosjejih, ki zadevajo SKP in sicer v okviru reforme, ki je v teku, kar zadeva naslednje programsko obdobje. O amandmajih bomo glasovali v prihodnih tednih. poročevalci, poročevalci senci, strokovno osebje, sekretarjat in številni drugi so mm, trdo delali na tem, da bi pospešili delo na teh dosjejih, prav tako so obravnavali velikansko število amantmajev. Sam mislim, da ne bi več eh, tu razpredal o delu gospe Herans Garcia. Vemo, koliko je bilo amantmajev, koliko je bilo srečen. 35 tehničnih eh, sestankov še pet je načrtovanih, sedemnajst eh, poročevalcev v senci eh, in tudi prav toliko sestankov, še trije so predvideni, gospod Egnjo, gospa Müller, bosta nedvomno sodelovala v razpravi. No, kot veste, imamo tu tudi amandmaje odborov za regionalne zadeve, za eh, razvoj, za proračun, za proračunski nadzor, ki so podali svoje mnenje. Ampak predlog je, da torej omejimo razpravo poročevalcem na pet minut, ampak to mislim, da ne bi bilo ravno elegantno. Tako da vas prosim, da ste kar se da kratki in jedrnati, ampak poročevalci so v centru pozornosti vendarle. Torej še enkrat lepo pozdravljeni, lep pozdrav sem in besedo kar takoj predajam gospej Herans Garcia. Izvolite. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Sikerski, najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da danes poročamo, poročamo o napredku na področjih teh treh dokumentov, ki zadevajo reformo skupne kmetijske politike. Glede uredbe o strateških načrtih bi rada najprej povedala naslednje. Najlepša hvala poročevalcem, poročevalcem v senci, našemu osebju, političnim skupinam in sekretarijatu, kaj ti zahvaljujoč prizadevanjem in trudu vseh smo lahko v teh trdih pogajanjih pod velikim časovnim pritiskom oblikovali 123 kompromisnih predlogov in to na podlagi več kot 5000 predlogov sprememb. Organizirali smo 35 tehničnih sestankov, drugih sej. Danes zvečer imamo eno srečanje in tudi jutri en tehnični sestanek. Kot sem povedala, smo pod velikim časovnim pritiskom, vendar pa pogajanja potekajo dobro in odločno. Pregledali smo celoten dokument tehničnega vedika, smo delo opravili. Pred nami so še večje odločitve in to glede številk. Številke, ki morajo vključevati prizadevanja poslancev, interese kmetov in odločiti se moramo, kakšen delež sredstev želimo nameniti trajnostnosti, kakšen del sredstev želimo nameniti ekoschemam. Poleg tega moramo biti pa tudi realistični. Upoštevati moramo tudi, da skupina kolegov, ki so o mnenju glasovali v odboru za okolje, imajo zelo skrajno stališče. Treba je upoštevati tudi države članice, ki nacionalni svežen namenjajo zelo pomembnim plačilom, kot je pogojevanje, kar je zelo pomembno za najbolj občutljive sektorje, ki trpijo zaradi več ovir in težav. Če se verjetno spomnite, smo pred kratkim sprejeli tudi samo inicijativno poročilo o čere in kozereji. To je eden takšnih zelo občutljivih in ogroženih sektorjev. Imamo države članice, ki imajo zelo visoko stopno prerasporeditve sredstev. Zato moramo biti realistični, ko se odločamo o številki, številkah. Zato eh, bomo danes imeli sejo pročevalcev v senci in tudi jutri. Imamo tudi zgornjo mejo, kar zelo skrbi države članice, to je obvezujoče, vendar pa moramo biti realistični in upoštevati tudi želje države članice. Moramo tudi upoštevati prenose sredstev iz prvega v drugi steber in obratno, kot tudi to, da se moramo prepričati, da bo pomoč za mlade kmete takšna, kot si jo želimo to od nas zahtevajo tudi mlade kmetije, mlade, mlade kmetice znotraj reforme SKP. Kar pomeni, da je pred nami še končna politična odločitev po teh dveh sejah, ko bomo oblikovali stališče, ki ga lahko podpre večina poslancev odbora za kmetijstvo, moramo potem, ko bodo politične skupine oblikovale svoja stališča, glasovali. Glasovanje bo potekalo 25. aprila. Na podlagi tega bomo lahko oblikovali politična stališča na tak način, da bodo evropski kmetje in državljanke in državljanci lahko opazili, kako zelo si prizadevamo, da bomo čim bolje in čim bolj očekovito oblikovali to politiko ki bo služila kmetijskemu sektorju. Skupna kmetijska politika in tega se moram zavedati, je zelo pomembna za vse državljane Evropske unije. Gre nam za to, da moramo ohraniti politiko, ki nas oskrbuje z kakovostnimi in cenovno dostopnimi živili. Vsi državljani so prizadeti zaradi sprememb v tej politiki in zato moramo poskrbeti, da bo ta politika doprinesla čim več pozitivnega v njihova življenja. Najlepša hvala. jednak wysłuchamy wszystkich. Ja, predlagam, da morda na mesto, da prisluhnemo vsem poročevalcem hkrati, da se lotevamo vsake zadeve posebej, vsakega poročila posebej. Tako da, če se strinjate, bi zdaj prosili gospoda Andrejoja, izvolite, beseda je vaša. Merci, monsieur le, le président. A mon tour. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Ja, bom tudi jaz poskušal podati kratek koristanja pri poročilu o skupni ureditvi trgov. Gre za 800 amandmajev. Poročevalci v senci so se sestali eh, zadnji krat prejšnji teden. Tudi jaz bi se rad eh, zahvalil vsem za njihovo sodelovanje. pri tem delu v zelo napetem urniku. In rad bi se tudi zahvalil sekretarjatu odbora za kmetijstvo, ki je delalo zelo natančno, kot običajno. In eh, hvala tudi vsem za vsem uh, predstavnikom političnih skupin in tudi strokovnim sodelovcem in kolegom poslankam in poslancem za sodelovanje in tudi moje tehnični ekipi in eh, ekipi moje skupine, ki je opravila resnično izredno delo. Imeli smo 11 eh, tehničnih sestankov in eh, uspelo nam je skleniti vrsto kompromisov. Kompromisi, ki so zdaj v pripravi, zajemajo več kot 600 amantmajev, ne pa 200 amantmajev glede uvodnih izjav, ki so bili vloženi. Približno 50 amantmajev bo potrebno obravnavati ločeno. Mislim, da bomo na ta način vendarle uspešno skrajšali glasovanje. Uredba omnibus pa je treba povedati, nam je močno pomagala, kajti gre v bistvu za neko dopolnilo omnibusa, ki ga tu opravljamo, eh, pripravljamo in to mislim, da nam je bistveno pomagalo pri našem delu in to treba povedati. Moja želja pa je bila, da bi pri našem delu obravnavali vse amandmaje kolegic in kolegov in vsem se zahvaljujem za njihove prispevke, kajti na ta način smo dopolnili in okrepili številne vidike tega poročila na podlagi prvotnega dokumenta komisije. Mislim, da je pomen in teža našega odbora s tem postala še večja. Kar zadeva 60 eh, kompromisnih amandmajev, le 15 jih zadeva predloge komisije, preostali pa zadevajo vidike vezane na trenutno veljavno zakonodajo, bodi si v smislu njenega izboljšanja ali dopolnitve, še posebej kar zadeva skupno ureditev trgov in kar zadeva pomen in težo kmetov v verigih dobav. Gre torej za vprašanje dodane vrednosti, ki odpade na kmete, potem kar zadeva sektor vinogradništva, je tudi tu pomemben kompromisni amandma, ki ga predlaga skupina zelenih, ki je nekoliko podoben drugim, ampak vendar je nekaj pomembnih razlik, kar zadeva. Grozdje brez, brez porekla. No, vse ostalo je rešeno v svežnju glede vina. Dejstvo pa je, da je tu tudi velik eh, pomen panožnih organizacij ali medpanožnih organizacij in eh, s pomočjo te bodo kmete igrali še večjo vlogo. No in potem še tretja zadeva, mm, nikakor ne nepomembna, gre za vprašanje transparentnosti in eh, izredne ukrepe, intervencijske ukrepe na trgu. To mislim, da je predmet pomembnega kompromisa, ki ga predlagamo v tem našem poročilu glede sud. No, uredba o kakovosti, tu smo sprejeli kar nekaj tehničnih kompromisov z namenom razčistiti situacijo. In na zadnje, uredba glede podpori najbolj daljenim regijam in eh, otokom v Egejskem morju. Tu mm, seveda predlagamo ne, da sledimo predlogu komisije, ki je predlagala zmanjšan proračun, ampak da ohranimo nespremenjen proračun za pomoč najbolj oddaljenim regijam in eh, otokom v Egejskem morju. To torej so bistveni povdarki našega dela. Mislim, da je poročilo dobro, ki nam je, mislim, da omogočilo pri teh treh ključnih zadevah, torej kar zadeva vinogradništvo, kar zadeva organizacijo mhm, v smislu panožnih organizacij in medpanožnih organizacij in kar zadeva intervencijske ukrepe. Mislim, da smo uspeli tu dati pomemben pečat v smislu dodane vrednosti. Tako, gospod eh, predsedujoči, poročilo je pripravljeno, zdaj je v vaših rokah in bomo videli, kako bomo zadevo izglasovali v odboru in eh, tudi v plenumu, če se boste tako eh, odločili. To poročilo je zelo kar manj vsebinsko nabito kot druga, vendar pa mislim, da omogoča pomemben korak naprej, kar zadeva gospodarski in socialni vidik kmetijstva. Hvala lepa. Besedo sedaj predajam poročevalki pri tretji točki, gospej Müller, da predstavi svoje poročilo. Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za besedo. Veseli me, da danes lahko poročam o napredku transparentne institucije in poenostavitve upravljanja. To so ključne ključni povdarki horizontalne uredbe. Imeli smo 13 tehničnih sestankov, 5 sestankov poročevalcev v senci in lahko povem, da je bilo sodelovanje med kolegi zelo, zelo harmonično, zelo usmerjeno v doseganje rezultatov. Skupno je bilo vloženih 863 eh, amandmajev, do sedaj smo sklenili 15 kompromisov, ki zajemajo 234 amandmajev sklenili smo kompromise k eh, vsem tistim točkam in eh, členom, in to so kolegi tudi potrdili, ki nimajo povezave z eh, sistemom hm, dosegena rezultato, torej novi sistem, novi okvir, potem ostali kompromisi, ki zajemajo 330 amendmajev, so še v razpravi, gre torej za glasovanje o horizontalni uredbi ki ne bi smelo trajati predolgo, maksimalno uro in pol. Temeljno načelo pri iskanju kompromisov pa je vedno bilo osredotočiti se na ključna vprašanja in potem skupaj delati na celi sliki. No, ta ključna vprašanja so eh, naslednja. Eh, kdo oziroma kateri organ je pristojen za kaj in eh, katere naloge izvaja v smislu poenostavitev in potem kakšna bodo prihodnja, kakšne bodo prihodnje obveznosti poročanja držav članic komisiji in kakšni kriterije morajo prihodnje izpolnjevati. Kar zadeva samo strukturo upravljanja, členi 8 do 12, tu imamo jasno opredeljene strukture upravne pristojnosti, kar smo uspeli doseči s kompromisnimi eh, predlogi in odločili smo se skupaj s kolegico Herans, da člen 110 ki opredeljuje upravni organ in člen 111, eh, eh, ki ohranja ulogo mm, odbora pri določenju strategiji, da to torej ohranimo. Ključne zadeve, mm, ki ostajajo kritične, pa so naslednje. Kot prvo, samo ocena samega upravnega oziroma upravljalskega sistema strani 111 certifikacijskega organa. Tu menimo, da bi komisija v prihodnje vendarle morala imeti možnost, da v utemeljenih primerjih opravi kontrolo, gre za člen 40 in člen 47. Tudi tu smo zelo tesno sodelovali. In ključno vprašanje, ki se nam tu zastavlja, je kompromisni predlog v zvezi z členom 121 strateških načrtov. To bo verjetno najbolj pogosto obravnavano, torej povezava s horizontalno uredbo in na tej podlagi je treba delo peljati naprej. Gre resnično za to eh, velikansko eh, področje dosežnih rezultatov in eh, kontrola rezultatov. Na kratko, naj še povem, da sedanji sistem temelji na izpolnjevanju pravil, torej skladnost. Prihodni sistem, ta pa naj bi dejansko temeljil na, dejansko, na dejanskih dosežkih. To torej pomeni, da bodo kmetje v prihodnje imeli manj uh, opravka za ne vem kako natančnimi pravili, države članice pa bodo morale dokazati te rezultate. Tako da gre za kar velik preskok iz enega sistema v drugega in sama osebno menim, da je to pravi korak v pravo smer. Eh, mislim, da je pomembno, da se osredotočamo na dejansko dosežene rezultate. Vprašanje, ki pa se poraja, je, kako eh, te rezultate na najboljši možen način dejansko dosegati in kako to kontrolirati. Tu bomo, po mojem mnenju, potrebovali še nekaj prehodnega obdobja za države članice in seveda tudi za kmete, kajti to zajema kar zelo široko področje. Na področju mm, navzkrižnega eh, pogojevanja, mislim, da bo potrebno, eh, navzkrižne skladnosti, mislim, da bo potrebno več storiti tudi v smislu sche, zelenih schem oziroma schemo zelenitve. No, imeli smo tudi zelo mm, dolgo razpravo o krizni rezervi, več kot 50 amandmajev je bilo vloženih na to temo. Najrazličnejše zahteve po več eh, denarja, izven večetnega finančnega okvira ali znotraj, eh, izven proračuna SKP ali znotraj proračuna SKP. Skratka, v obdobju, ko se bodo krize eh, na tem področju verjetno množile, je pomembno, da ostanemo znotraj proračuna SKP. In moj predlog je, da se krizno rezervo dejansko uporablja zgolj za krizne potrebe. O tem smo na dolgo in široko razpravljali, ampak prišli smo nekako do konsenza oziroma kompromisa, da tudi tržne intervencije velja tu vključiti. Vidim, da se Martin Heusling že nasmeha. Torej, resnično me, me je bilo to zelo, nekaj zelo bolečega, da sem tu pač eh, klonila te zahteve Mišele Dontana, ampak eh, vendarle krizne, krizna rezerva se bo zdaj dejansko imenovala kmetijska krizna rezerva in eh, mehanizmi za stabilizacijo trgov so tu zraven. Začeli bomo z proračunom 400 eh, milijonov eh, izven proračuna za eh, razvoj podeželja in za kmetijske trge, ampak znotraj proračuna za SKP in imamo tudi možnost krepitve tega elementa proračuna na milijardo in pol, mi bomo seveda zadnji, ki bi temu nasprotovali. No, zdaj v naslednjih tednih bo šlo za zagotovitev povezave s činom 121. Moj cilj je bil in ostaja za kmetijstvo pripraviti takšno zakonodajno besedilo, ki bo poskrbelo za kar se da visoko mero transparentnosti, kar zadeva upravne sisteme in ki bo zagotovilo tudi. Eh, kar se da visoko mero enostavnosti pri eh, upravljanju tega sistema. In vsem se zahvaljujem že vnaprej za delo v prihodnih mesecih. Hvala lepa, spoštovana poslanka. Dovolite mi, da pozdravim tudi goste, ki so tu z nami na povabilo obratalica. Gre za goste iz. Uh, okolice nemškega mesta Ulm. Veseli me, da ste danes tu in veseli me, da boste lahko prisluhnili naši razpravi. No, besedo bi zdaj najprej dal poročevalcem v Senci. Kot prva, gospa Neuhl. Najlepša hvala. Hvala vsem za prispevke, hvala tudi vsem poročevalcem in eh, poročevalcem v senci. Najprej par temeljnih zadev na začetku. SKP mora in zmore v prihodnje dati več. Imamo pomankljivosti, ko gre za koncentracijo lastništva zemljišč v Evropi, imamo eh, težave v smislu, da 20 odstotkov kmetov pobere 80 odstotkov denarja. Imamo torej eh, jasne nepravilnosti, ki obstajajo in ki jih ne še postavljajo pod vprašanje. Zato moramo stvari spremeniti, da bomo lahko te eh, nepravilnosti odpravili. Moj predlog eh, ni bil v osnovi obsoditi predlog komisije na neuspeh, ampak dejansko pogledati, kje imamo razlike v naših politikah in najpomembnejši je rezultat, rezultat, eh, ki ga nova SKP lahko dejansko ponudi. Države članice morajo imeti več fleksibilnosti, ja, drži, ampak tukaj, tukaj sodi tudi velik ampak. Fleksibilnost mora biti vedno povezana z jasnimi pravili in z jasnimi mehanizmi za kontrolo. Le v tem primeru je fleksibilnost v okviru SKP smiselna in izvedljiva. Evropsko računsko sodišče ni pomotoma dejalo, da predlogi komisije ne ponujajo dovolj jasnih merljivih pravil in mehanizmov za nadzor. To je kritika na račun komisije, tega smemo, mimo tega ne smemo iti, tudi samo računsko sodišče je jasno eh, povedala, kako stvari stojijo. In sama bi resnično eh, rada opozorila pred tem, da bi ublažili ta sistem kontrol, ki ga predlaga eh, komisija. Dejstvo je, da morajo biti zadeve enostavno zastavljene, da jih je možno enostavno kontrolirati in na ta način bomo jasno lahko imeli sistem, po katerem bo na voljo javen denar za javne storitve. Ja, govorili smo že o več kot 300 kompromisih, ampak eh, niti en kompromis v bistvu ni eh, dejansko odkljukan, kajti vsi smo vedeli od samega začetka, da se bo dejansko o teh stvarih dogovarjali šele na koncu. Pravite, da smo si pri tehničnih eh, zadevah že bistveno bliže, res je, ampak po drugi strani ključne zadeve, se pravi, kakšne bodo dejansko številke, kakšen odstotek ekoshem bo obvzojoč v prvem stebru, te velike številke, kje bo zgornja meja, potem eh, ali je tudi eh, možnost za države članice, da to zgornjo mejo odpravijo, te stvari še niso jasne in dokler to ne bo jasno, noben kompromis še ni potrjen. E, dejstvo je, da bomo dejansko zadeve lahko izračunali šele na koncu. Zdaj, gre za poročevalko, ki mi je zelo simpatična, ki vsekakor izkazuje voljo e, in željo potem, da sodeluje z vsemi strankami. Ampak dejstvo je, da so e, okopi zelo globoki. Poročevalka se vedno znova bori za teh 60 odstotkov neposrednih plačil, ki gredo eh, neposredno kmetom po starem sistemu. Sama se po drugi strani borim za večji delež ekoshem in za mm, dejansko prenovo sistema. Ne vem, ali nam bo uspelo na koncu najti nek kompromis. To, kar je resnično dobro v skupini eh, pogajalcev, je, da smo vsi odprti do mnen. Eh, ostalih, ampak pri določenih zadevah moramo reči, je kar eh, nekaj velikih težav. Imeli smo dva sestanka poročevalcev v senci ta teden, oziroma jih bomo imeli. Upam, da bomo našli neko pot eh, do rešitve. Ta pot pa bo vsekakor še dokaj strma. Hvala lepa. Zdaj bi poprosil naše strokovnjake z Evropske komisije, da kasneje spregovorite tudi točno o tem, kajti vse čas je govora o tem, več čas ponavljamo, 20 odstotkov kmetov dobiva 80 odstotkov plačil, ampak teh 20 odstotkov kmetov ima nedvomno eh, tudi približno 70 odstotkov kmetijskih površin in eh, to seveda je povezano tudi s tem vprašanjem. Jaz to razumem v smislu, da si želimo, da bi bil konkurenčen prav vsak hektar. Vidite, je seveda tu nek uh, učinek ekonomije obsega, namreč vsak dodaten hektar uh, pomeni, da so stalni stroški, fiksni stroški nižji, ampak vendarle me zanima, ali imate podatke s tem v zvezi, podatke v smislu, kakšen obseg površin odpade na teh 20 odstotkov kmetijskih gospodarstv. Kajti dejstvo je, da sem tudi sam emocionalno vezan na, na mala kmetijska gospodarstva, ampak vendarle moramo, mislim, da na zadeve gledati kar se da široko, videti te probleme na kar se da širok način, da ohranimo konkurenčnost evropskega kmetijstva na splošno. Naslednji je gospod Dontan. Gospod Mišel Dontan, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda, ko smo v funkciji poročevalca ali poročevalca v senci pri takšni razpravi, moramo imeti voljo in eh, željo po kompromisu. Tako da gospe Müller bi rad eh, dejal, da kom, njen kompromis ni bilo darilo Mišelu Dontanu. Mišel Dontan je samo zagovarjal stališče ELS. Ja, interese kmetov, pravi predsedujoči. No, če se lotim zdaj vprašanj, kot ste jih obravnavali po vrstnem redu, kar zadeva prvo zadevo. Pozdravljam izredno veliko delo, ki ga je upravila kolegica Herans, čeprav moram reči, da obžalujem dejstvo, da vezana, vezane podpore niso na ravni, kot so bile v preteklosti. To je za mene, kot rečeno, zelo pomembno vprašanje. Prav tako pa obžalujem, da kar zadeva ekosheme, še vedno v razpravi nismo uspeli razčistiti, kaj to sploh so ekosheme. Kaj ti mislim, da zmeda, ki vlada med ekoshemami in eh, kmetijsko-okoljskimi ukrepi, predstavlja nekaj, kar je škodljivo za SKP in da bi ekosheme lahko poskrbeli za marsikaj drugega. E, torej za evolucijo sistema, ne pa zgolj za obravnavo posameznih ukrepov po posameznih parcelah. Ampak mislim, da je še dovolj časa. Glede horizontalne uredbe. Zahvala poročevalcu, res je, odlično smo sodelovali. Predvsem smo svoje delo bazirali na tem, kar je že bilo doseženo v, pri omnibusu in nikako nismo želeli razgraditi tistega, kar je že bilo ustvarjeno. No, nekatere zadeve so bile bistveno bolj občutljive, še posebej, kar zadeva vinogradništvo in tudi vprašanje. Znižanja stopnje alkoholizacije, in eh, potem tudi vprašanje uvajanja novih eh, novih eh, vrst. Trte. Kar zadeva brezalkoholna oziroma dealkoholizirana vina, dejstvo je, da morajo iti skozi fazo, da so vino, potem kar zadeva more biti neprepovedane sorte, še posebej uh, eh, vidi slambruska, mislim, da moramo zadeve natančno preučiti, preden gremo v neka splošna pravila. In mislim, da je tukaj predlaga Erik Andrej dober kompromis za fazo naslednjih sedmih let. Razprava glede podnebnih sprememb v vinogradništvu, to je realnost kot eh, pri drugih kulturah. Dejstvo pa je, da je Vitis Lambruska predvsem sorta, ki je zelo odporna na hlad, ne pa toliko na sušo in vročino. Tako da tu bo treba še premisliti. No, potem horizontalna uredba. Hvala, gospod Müller, kaj ti tekom eh, zadnjega sestanka poročevalcev v Senci smo naredili velik eh, napredek, kar zadeva sredstva, ki bodo na voljo komisiji to celotno obdobje, še posebej, kar zadeva krizne situacije in tu se vsi strinjamo, da potrebujemo jasno rezervo, ki bo kar obsežna, ne zgolj 400 milijonov. To bo nedvomno težka bitka s svetom, kajti vemo, da si svet vsekakor želi takoj pobrati vse zneske, ki niso porabljeni, ampak mislim, da bo to velik izziv, ki se ga bo moral parlament lotiti. Potem glede preostalih delov horizontalne uredbe, še posebej kar zadeva nov model, ki temelji na rezultatih, namesto na skladnosti. Tu nas čaka še veliko dela. Dosegli smo napredek, ampak kot je gospod Müller dejala, dogovoriti se moramo, da dejansko za besedami stoji tudi isti pomen. In potem je tudi vprašanje kazalnikov in tu tudi še nismo stvari popolnoma razdelili. Ampak, če je cilj, da pridemo do cilja na način, da delamo vsi korake v isto smer, potem nam bo uspelo. Kar zadeva strateške načrte, mislim, da imamo pred seboj že aneks, ki nam bo pomagal premostiti razlike med nami in da bomo lahko ohranili resnično SKP, kajti tveganje, ki obstaja, je tveganje renacionalizacije SKP. SKP pa je eden temeljev Evrope, tega ne smemo pozabiti. Bardzo dziękuję. Najlepsza chwała, gospod Häusling. Ja, <clears throat> liebe kolegin... Spoštovane kolegice in kolegi, sodelovanje poteka konstruktivno, vendar pa veliko krat, kot tudi v tem primeru, nimamo skupnih stališč glede poročila gospe Herantz. Moram reči, da ne vemo, odkot je teh 123 kompromisnih predlogov. Mislim, da smo razklani glede teh vprašanj. Tudi prav je tako. Prihaja do spremembe v sistemu. Komisija se je tako to zamislila, da je vse skupaj bolj na strani držav članic. Do tega smo kritični. 40 odstotkov podnebnih ukrepov. Kaj to pomeni? To ni utemeljeno. Vsaka država članica lahko stori, kar pač eh, želi, kako, kakor se ji pač zdi in vse lahko utemeli kot podnebni ukrep. Mogoče dobimo samo občutek, da tako več počnemo za okolje ekoscheme. Tudi tukaj je veliko odprtih vprašanj, tudi odstotki tukaj niso jasni, kaj sploh so ekoscheme ne moremo si tako zastaviti reforme, da se države šence potem sprašuje, zakaj gre in kaj smo s tem mislili. Mislim, da se moramo končno spoprijeti s podnebnimi spremembami in zgnotjem biotske raznovrstnosti, vendar pa ne vem, komisija si potem spet zamišlja, da bi imeli neposredna plačila na hektar. Ne vem, tako ne gre. Govorimo o zgornji meji, veliko držav članic, kot vemo, tako ali tako v državšem se tega ne držijo, torej ne moremo dati možnosti državšem se, da to potem spreminjajo in zopet dviguje. Tako pač trdimo v Evropskem parlamentu. Tukaj ne razpravljamo o načelnih vprašanjih, na koncu se ne moremo čuditi, če po petih urah glasovanj ugotovimo, da se ne strinjamo o glavnih vprašanjih in potem mislim, moramo pomisliti na to, da ne delamo samo za kmete, da si prizadevamo za kmetijstvo, za varstvo okolje, za podnebje in tako dalje. In gospa Herans Garcia pravi, da v odboru za okolje sprejemajo drastične odločitve. Govorili smo o 30 odstotkih ekoshem, to seveda ni drastično, nekje pač je treba potegniti črto pogledati moramo, če smo kaj spremenili vsebinsko. Zanima nas predvsem vsebina. Obstaja preveč odprtih vprašanj in če bomo šli na trialog z odprtimi vprašanji, mislim, da parlament ne bo dosegal ničesar v takem primeru. Potem slišimo, da želimo ohraniti obstoječ proračun, od vsebine pa pač. Ne pričakujemo veliko. Torej, predloge moramo oblikovati tako, da bomo resnično kaj storili za podnebje, za okolje, da bomo podprli male kmete, ne pa velika kmetijska gospodarstva, ki so do sedaj največ pridobili s kmetijsko politiko, ker ima veliko hektarjev, veliko denarja. Mislim, da tako ne bo šlo več naprej. Pan posel Vasov. Merci, monsieur le Président. Moi, je pense que... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da pri tej reformi nimamo nobene smiselne rešitve. Tukaj pa premišljujemo predvsem v tej smeri, da lahko resnično pridemo do konca. Mislim, da nam to ne bo doseglo ne poznamo niti sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru za SKP. To se mi ne zdi resno. Mislim, da smo se tega lotili napačno. Danes se moramo predvsem osredotočiti na to, da ohranimo proračunska sredstva za SKP. Mislim, da je to bistvo vsega. In okrog tega bodo potekala pogajanja gospa Miller. Mi v poročilu govorimo o pravilih za države članice, s tem bomo povzročili več administrativnega bremena za države članice, kar se bo seveda poznalo na končnem upravičencu. Posledice bodo seveda negativne. Zanima me, če res mislite, da tukaj lahko razpravljamo o sankcijah, o nadzoru, eh, ki ga bomo preložili na nacionalne organe. To nam ne daje nobenega jamstva glede proračunskih sredstev, ki jih bomo dobili od Evropske unije. Tako bomo sredstvi predvsem um, koristili, ne vem komu, mogoče kmetom, nismo veliko slišali o tem, kako bi ohranili dosedanja proračunska sredstva. V kolikšni meri vas podpirajo vaši politični partnerji pri tem, da bi resnično sredstva preložili kam drugam ali ohranili proračun, kot ga imamo sedaj. Gospod Vajc. Okay. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pri uredbi o skupni ureditvi trgov smo imeli konstruktivno razpravo, vendar pa se lahko seveda pogovarjamo o tem, če je prezalkoholno vino ali, vino ali pa neke vrste soka. Eh, pogovarjati se moramo, koliko imamo lambruska lahko in kako lahko še naprej gojimo vrste, kjer se uporablja veliko pesticidov. In imamo vprašanje za gospo Erans Garcia. Zanima me, če veste, da je v več kot 2000 mestih protestiralo na tisoče dijakov in šolarjev. Se zavedate tega, da je kmetijstvo eden največjih problemov za podnebje, um, soj in uvoz, pesticidi, nepačna uprava, talo, nesnaževanje in tako dalje in da bi z zelenimi in okoljskimi ukrepi lahko lahko prispevali k trajnostnemu kmetijstvu, da bi lahko zagotovili trajnostno gospodarjenje z gozdovi, da bi lahko zaščitili vode, tla in tako dalje. Se vam zdi, da ta predlog gre v to smer? Pan posel Flanagen. Gospod Flanagen. To so torej poročevalci v senci. Najlepša hvala. Prvobitni cilj in najpomembnejši cilj v teh pogajanjih je bil, da bi dosegli to, česar si želi večina poslancev, poslancev skupine LS in tako dalje. In to pomeni, da se moramo odmakniti od neposrednih plačil, da prenehamo s plačili, s katerimi smo začeli pred 30 leti in bi dosegli pravo konvergenco. To se zdi, da, da je to nekaj, česar si vsi želijo. Tisti, ki pravijo, da tukaj zastopajo interese kmetov, interese tistih, ki živijo na podeželju in podeželskih regij. Sam bi si mislil, da bi bil najboljši način za to, da bi dosegli popolno konverenco vsaj do leta 2026 prvotnen predlog komisije pa govori o 27 odstotkih tukaj. Poslanci, ki zastopajo ljudi, pravijo, da želijo to spremeniti, vendar pa kaže, da glede tega obstaja odpor. Dokler bom tukaj, si bom prizadeval za 100 odstotno konvergenco, Čas bo pokazal, kdo ima prav in zanima me, kako boste to razložili tik pred volitvami. Državljani Evropske unije so tisti, ki nam zagotavljajo proračunska sredstva in zato bi morali od tega tudi kaj imeti. Slišali smo zelo dober predlog in to je, da bi lahko nadaljevali situacijo, kjer bi večino sredstev prejela peščica ljudi. In vsaj v moji državi ljudje menijo, da če kmetije, ki pridelajo večino hrane, ne dobijo plačil in sredstev, bo kmetijstvo propadlo. In da tisti, ki dobijo največ, potem sredstva porazdelijo tudi naprej, eh, navzdolj po lestvici. In eh, tisti, ki sedijo na spodnji strani lestvici, ne želijo, ne dobijo na koncu v resnici ničesar. Sedaj govorimo o proizvodni. Če si pogledamo plačila v moji državi in vidimo, da povprečno kmet prejme 1000 evrov na hektar, proizvedejo manj ki, kot tisti, ki dobijo in prejmejo manj. Tisti, ki so najbolj učinkoviti, si tisti. So tisti, ki dobivajo povprečje, tisti, ki dobijo 100 evrov na hektar, pridelajo skoraj enako kot tisti, ki dobijo tisoč. Če si pogledate ekosheme, veliko govorimo o tem, veliko smo o tem razpravljali, si vrteli v krogu, nismo pa se še odločili, kakšne bodo te ekosheme. Te razprave so podobne tistim, ki razpravljajo o tem, kakšno torto bodo spekli in potem deset let razpravljajo o tem, kakšne sestavine bodo kupili nihče, pa se ne loti v resnici peke te torte. Ne morem gledati teh odločitev, ki um, zadevajo naše kmete. Prosim, spomnite se, tistih, eh, ki govorite, da potrebujemo bolj pravičen sistem. Predvsem so to poslanci skupine ELS in poslanci iz odbora za nadzor nad poročin so začudeni nad tem, da en kmet prejme in več kot drugi boste glasovali za to, če boste to storili, ste pravi hinavci. Hvala lepa, gospod poslanec. Ja, dober, dober primer, kaj ti prazniki se bližajo, gospod Kaputo. Hvala lepa, tudi jaz bi se predvsem rad zahvalil poročevalcem Herenc, Müller in Andrejo za upravljeno delo, prav tako poročevalcem v Senci, ki so delili v zelo težavnem kontekstu. Čas je bil zelo napet, več so spreminjali roki in tako naprej. Skratka, res je bilo težko. No, bom poskušal začeti z tistim dosejem, ki je najbolj dosegel največji napredek, torej sud. E, tu se zahvaljujem Eriku za odlično upravljeno delo na tem doseju. V kratkem času e, smo uspeli zaključiti z delom in poiskati kompromise, s katerimi so zadovoljni praktično vsi poročevalci v esenci pri vseh vprašanjih. E, kontrola produkta pravzaprav izvajalcev, eh, intervencijski ukrepi, eh, prav tako panožne organizacije in tako naprej. Pri drugih dveh poročilih je bilo bistveno bolj zapleteno. Tu so stvari torej nekoliko težje. Najprej reforma SKP, kot jo predlaga komisija, tu je predvidena radikalna sprememba paradigme, kakršne še nismo bili priča, in prehajamo iz preskriptivnega sistema, ki temelji na zelo jasnih eh, normativih v model, ki temelji na doseganju rezultatov, konkretnih rezultatov, ki državam članicam prepušča veliko mero subsidijarnosti za odzivanje se na njihove specifične potrebe. Komisija na ta način ne bo več eh, izvajala nadzora na licu mesta glede upravičenosti podpore iz SKP, ampak bo predvsem spremljala doseganje ciljev končnih ciljev, ki so jih določili države članice na podlagi skupnih ciljev. Tu gre brez nadaljnega, da je ta paradigmatska sprememba nekaj, kar zelo, zelo skrbi nekatere kolege in tudi znotraj naše skupine je kar nekaj različnih stališč. Menim, da si moramo prizadevati poiskati neko srednjo pot, nek pristop, ki bo temeljil na natančnih eh, pravilih na ravni EU in pa tudi na fleksibilnosti, ki se usmerja predvsem v doseganje rezultatov, kar predlaga komisija in z večjimi pristojnostmi za države članice. Kolega Srav Santos kot poročevalec v esenci glede horizontalne uredbe naprimer predlaga eh, tako imenovano varnostno mrežo, eh, s katero komisija lahko posreduje v primeru mm, neuspeha pri nacionalnih sistemih upravljanja in kontrole. Eh, sploh, ko gre za eh, zakonitost eh, izdatkov in pa upravičenost v skladu za strateškimi načrti SKP. Mislim, da to lahko predstavlja dober kompromis, na podlagi katerega bi lahko iskali rešitev. Ta varnostna mreža bi dejansko lahko predstavljala odgovor na enega ključnih pomislekov našega odbora, se pravi, kako poskrbeti za to, da se Evropska sredstva dejansko ščitijo v okviru tega novega eh, modela. Stvar je kompleksna in moram reči, da sem jaz mnenja, da moramo poskušati vsekakor delati na tem, da ne zavrnemo tega predloga. Mislim, da moramo delati vse do samega konca, da prispevamo k izboljšanju Eh, teh rešitev z našimi mandmaji, z našimi kompromisi, zavedajoč se tudi, da ne smemo pozabiti na regije. Hvala lepa. Naslednji je gospod Erdos, prosim, če se zadržite časa. Najlepša hvala. Dovolite mi, da omenim dva zame pomembna področja. SKP ima deljene pristojnosti, kar pomeni, da na nekaterih področjih eh, komisije, komisija nima vseh pristojnosti, torej da ne more se odločiti, kateri kmet bo prijel kakšno plačilo. Treba je natančno ločiti, kje se končajo pristojnosti komisije. Pri tem, ko gre za odobritev strateških načrtov. Nedopustno se mi zdi, kako to sedaj poteka in kako sedaj dela komisija imamo podporo, s katerim bi preprečili izkrivljanje trga, da bi lahko podprli tiste eh, najrevnejše in tiste najbolj prizadete kmete. Torej imamo za 13 odstotkov več sredstev, ehm, ki bi bila namenjena za pogojena plačila na vezana plačila. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijöille ja varjoille. Najlepša hvala. Mislim, da moramo biti zelo pogumni in tudi ambiciozni, ko gre za nov izvedbeni model. ne smemo povečati našega pogojevanja. Zelo pomembno je, da podpremo varstvo okolja. Sredstva za to imamo. Boljši, ko bo donos, Mm, manj pomemben bo naš okoljski odtis. Vendar pa obstaja nekaj zaskrbljujočih vprašanj in to je zgorna meja. To mora biti prostovoljno, zaradi tega, ker imamo različne kmetijske modele v državah članicah. Seveda moramo ohraniti zgornji prak in se odločiti, kakšna podpora in kakšna sredstva so lahko vključena um, v te vrste plačil. Zanima me, če bi vezana plačila bila izključena iz eh, sredstev zgornjo mejo, predvsem tistih okoljih, eh, kjer imajo posebne okoliščine. In Imam tudi vprašanje glede izsuševanja močviri. Zanima me, zakaj ste to tudi um, izključili in zanima me, zakaj nimamo več naložb namenjenih za to, saj je to zelo razširjena praksa v Severni Evropi. Hvala lepa, gospod Jar. Najlepša hvala. Imam dva komentarja. Mogoče bi si morali to zabeležiti za naslednjič. Tik pred volitvami reforma SKP ni najboljši trenutek, ko se odločamo o tem, kaj bomo razpravljali in kaj bomo obravnavali. Podpiram tudi predlog komisije. In zato so sedaj uvedli sistem, ki bi ga lahko nekako izmerili s kazalniki in utemeljevali. Seveda na to gledamo tudi z druge strani in z druge platin. To, to je izvanje v državah članicah, programi v državah članicah so potekali tako, da je vse temeljilo na sankcijah, da če ni prišlo do napak, potem ni bilo sankcij. Sedaj pa je treba vse zastaviti drugače. In um, mislim, da potrebujemo za to preho posebno prehodno obdobje, da se lahko vsi navadimo na to. 20 odstotkov gospodarstvov prejme 80 odstotkov sredstev. To je seveda pomembno vprašanje. Treba je pogledati, kako se izračunajo te statistike. Če želimo to res spremeniti, potem moramo to plačilo omejiti na 20 hektarjev, kar pomeni, da imamo gospodarstva s 50 hektarji in da so ta gospodarstva že velika v Evropi. Mislim, da je treba na to gledati z tega vidika, če ne se lahko samo čudimo, zakaj z tega potem ni nič. Treba je postiti veliko manevrskega prostora za države članice, 50 hektarjev se mi zdi dobra meja zato potrebujemo veliko prostora, manevrskega prostora države članice, ker se same odločajo, kakšen je njihovo stanje in situacija glede kmetij in še ekosheme. Z, sam bi rad videl, da bi ekosheme spadale v drug steber, glede na to, da sedaj omogočamo prenašanje sredstev programi delujejo samo takrat, če so večletni, ti pa ne spadajo pod prvi stever. Zato moramo omogočiti prostovolen značaj za države članice, da se same odločajo, kako se bodo tega lotili. In sedaj še četrtič len. Tukaj je veliko zadev, ki se tičejo kmeta. Seveda imamo izvedbeni model in vse predpise, vendar pa imamo veliko vidikov, ki zadevajo kmete. Pogledati je treba, kaj na koncu prejme kmet. Torej, natančno moramo izračunati izračunati površino, natančno na kvadratni meter. Tega nihče ne more izračunati. Računalnik mogoče, vendar pa je tukaj treba dopustiti nekaj razhajanj. Zakaj ste odpravili silose, zakaj, eh, kaj bomo storili glede vode in tako dalje? Treba je poskrbeti za to, da če pride do izgube pridelka, da ne bo sankcij. Torej, skupaj s poročevalci v senci se moramo lotiti teh vprašanj tudi z drugega vidika, zornega kota kmetov, kaj ti kmetje so tisti, ki delajo na tem področju. In še zadnja želja. Želel bi si malce več drznosti. Mislim, da tukaj potrebujemo več zagona za to, da se bodo države članice odločile za to, da bodo kršitvam končno pritegnile tudi kmete. Najlepša hvala. Hvala lepa. Spoštovani gospod poslanec Jar. Ne, Tako dolgo ste govorili, kot bi bili poročevalec. Gospod Trabele je na vrsti. Hvala lepa, predsednik. Strenjam se s tistimi, ki so najbolj razočarani glede tega predloga. 15 let sem že v odboru za kmetijstvo in mislim, da si kmetijstvo zasluži bolje kot ta slab predlog Evropske komisije, ki ne cilja na nič manj kot na to, da se nacionalizira SKP. Najbolj integrirana politika do sedaj da bi naj izboljšali ta predlog. To ne bo več kmetijska politika, to bo potem skupna ribolovna politika. Ampak skupna ribolovna politika bo veliko bolj urejena na evropski ravni, kot sedaj kmetijska politika. Mislim, da tega predloga ne moremo sprejeti. Zato sem že spregovoril o predlogu spremembe Alberta Tesa, ki je pritiska na, da bi umaknil svoj predlog. In potem poskus še da na ta način, da bi izboljšal zadeva. To je dobro, verjetno je to zanimiva igra, tako da ne smemo zavračati zanimivih in inteligentnih predlogov. Ampak ko to umestim v generalni kontekst tega, kar imamo, potem to ne bo izboljšalo ničesar. Bolje je vse zavrniti in upamo, da je komisija razumela. Ampak ne samo komisija, tudi države članice so krive, ki danes, 28-terica, ni sposobna imeti prav strategijo za kmetijsko politiko v Evropi. Naj razložim, podam nekaj primerov. gre za, na primer, različne prostotrgovinske sporozume, ko se o tem pogajamo, ko bi naj imeli globalni sporozum in potem žrtvujemo določene sektorje, določene ščitimo, ko jim protekcionizmo, kot kanačani, kot vemo, so zaščitili svoj mlečni sektor. Zakaj mi tega ne storimo tako? Mi pa storimo ravno sprotno, ničesar več ne ščitimo, ne mleka, ne mesa. Po regiji je uspel dati mnenje in je ustrajal, na to, da bi ponovno uredili trg. Kjom je bil plačovalec, tega mi nismo sposobni storiti, ponovno urediti trga. To bi bilo zame potrebno, kaj ti, to zahtevajo kmeti. Niso več ustrezno plačani za svoje delo, kaj ti plačilo pada. Tudi, naprimer, Rdeča pesa je padla na 23 evrov na kilogram. In potem seveda kmeti niso več plačani in dobijo pa multinacionalke, velika podjetja. Na vseh ravneh. Prav tako govorimo o različnih mehanizmih, komisar je tega govoril. Ampak eh, to ne bo zadoščalo, to bo zelo drago. In kaj se v tem zgodilo? Veliko politika skrbi je došlo za zavranje. In to ni dobro. Ko so osem proti, in to svežnjo, kaj ti sedaj ta nevezava vsi veliki proizvajalci imajo določeno obzavo, mi pa tega nimamo. Potrebno pa je ponovno izkoristiti obzavo. To pa seveda, mislim, da to ni potrebno, naprimer Portugalske in Belgije, da samo zato, da ne bi, da bi imeli kmetijstvo na tistih najbolj zapostavljenih področjih. Edino orode, ki nam zagotavlja še kmetijstvo na teh območjih, zdaj pa bomo to marginalizirali in naredili še teže. In zato je seveda pomembno imeti določene programe, potrebno jih je poenostaviti. Kmetijstvo je pomembno, potrebno je zagotoviti določeno plačilo. Potrebno je spoštovati okolje, ne bo se vse urejalo samo po trgu in tu moramo upoštevati tudi biokmetijstvo. Torej, sedaj kar tako se spreminjamo, upam, da bomo nekoč imeli resnično pravi SKP, strategijo za 15, 20, 50 let, ne pa spreminjali politiko vsakih 5 let in to ni pravega zadovoljstva. In potem tudi vsaka komisija vsakih pet let spremenja. Zato si torej želim, da bi zavrnili ta predlog v celoti po 15 letih, ker ni dovolj dobro potrebno strateške ukrepe. No, močno pa pošet. Ja, kar odločno. Saj še ni strateških načrtov. Ne vemo še, eh, kakšne oblike bodo na tem, pač eh, sedaj delajo. Predstavniki komisije in držav članic to preučujejo v tem trenutku. Upajmo, da bosta obe strani izkazala tako modrost, da bodo ti strateški načrti dejansko dosegali naše cilje in da bodo tudi dosegali oziroma izkoriščali potencijale, ki jih ponuja države članice. Ne vem pa, kakšen je trenutek rezultat pogajanj s Kanado, ali je komisija že opravila kako analizo tega zadnjega obdobja, ker zadeva trgovanje med EU in Kanado. Morda ni to tema za danes, vsekakor pa za v prihodnje. Gospa Miller. Posledzende, vielen herzlichen Dank predsednik, hvala lepa. Tudi sam sem poročal kot senci za splošno žitev trga. In tukaj bi se rada zahvalila pri gospodu Andreju Valde, lahko kompromise, ki so povezali s fito fitovskimi sredstvi in priznanjem e ESO-jo podpremo. To je dobro, kompromisi intervencijskih ukrepov in elementi, ki so vodili do tega, da tržno orientirani kmetijski sektor EU se sedaj spodkopava, tega pa ne moramo podpreti. Mislim, da vas to ne bo čudilo, da ima tukaj Alde drugačno stališče. In potem morda še v imenu kolege Hujteme, dopolnilo, je poročevalec v Senci pri strateških načrtih SKP. Za nas je seveda zelo pomembno, da so ti načrti praktični izvajanje načrtov je praktično. In če si sedaj pogledamo, kaj se je zgodilo do sedaj pri zelenki, potem se je potrebno držati pravil. Kmeti so dobili sredstvo, to je bilo velike kmetov. Razumljivo, sedaj pa ugotavljamo, da ta stara zelenitev se prelije v pogodovanje. Potem si ostajamo vprašanje, kaj bomo pa storili pri ekoschemah, še več sredstev in tukaj vidim največje težave. Za nas bi bilo pomembno, da bi na področju pogojevanja vse skupaj nekoliko znižali in da potem celotno staro zavrnitev izboljšali. Vse skupaj usmerili bolj po dosežkih tudi v ekosfeme in bi potem dejansko imeli pravo možnost izbire. To bi bilo potem zavezujoče za države članice, pa prosto bomo za kmete. Potem konec koncev, tudi naša družinska podjetja, naše družinske kmetije morajo preživeti. In potem še en stavek, mi dovolite, kmetijstvo že sedaj prispeva zelo veliko boja proti podnebnim spremembam, torej to odrihanje po kmetijstvu in že preseda tudi na Hrvatskem, tega ne morem podpreti, vsi skupaj smo odgovorni za to, da skupaj le dobro oblikujemo našo prihodnost, v katerih to mora biti del. Teraz sedu kolejnosti. Hvala lepa. No, sedaj pa po vrstnem redu dobim besedo jaz. Ponovno bi se rad eh, vrnil k vprašanju malih kmetijskih gospodarstv. To je najbolj številčna skupina kmetijskih gospodarstv v Evropi, tudi v moji državi. Gre za izredno pomembne kmetije v smislu ohranjanja evropskega modela kmetijstva. In eh, to je model, ki nam je všeč, to je model, ki je prijazen do okolja, ki ima tudi izredno vpliv na pokrajino. Prav tako zagotavlja delovno silo zagotavlja delovna mesta največjemu segmentu delovne sile na podeželju. Problem pa je težavno doseganje ravni dohodka, ki omogoča preživetje družine. Zato eh, moramo najprej preučiti, kakšna je podpora tem eh, kmetijam. Vsi o tem govorimo, ampak eh, o kakšnem obsegu podpore dejansko govorimo. Ali želimo enako obremeniti s stroški zelenitve in ekologizacije. Te kmetije so po naravi stvari zelene v tradicionalnem smislu in ta gospodarstva bi morala biti tudi bistveno manj upravno obremenjena. Kako torej vse to rešiti, kakšne so konkretne rešitve za male kmetije? Gospod Hojsling, izvolite. Ja, vielen Dank. Ich muss immer auf Frau Müller. Hvala lepa. Naj se odzovem na gospod Müller. Ja, odrihanje po kmetih, kar se tiče podnebja. Gospod Müller, če kmetijstvo prevzame odgovornost za podnebje, potem bo dobro. Tako, če pa ne bo skupnega imenovanja, ne moremo reči, kmetijstvo lahko počne vse, pa nima sploh upravka s podnebnimi spremembami. Preberite si statistične podatke. Misije iz kmetijstva povezane z gnojenjem. In tukaj moramo najti rešitev. Ne moramo kar tako govoriti, kmetijstvo samo po sebi je dobro za okolje. Tudi poročaka to vedno počne. Da, eh, bodimo iskreni, tako ne gre. Idealiste, vse mora biti prostovoljno. Manj teh splošnih zahtev. Zelenitev ni v pogojevanju. Kakšne pravljice pa pripovedujete? Kmetje dobijo plačila, ker se držijo zakonov. To je dobro. ali torej, bo dovolj, če se bo držal pravil, da bo dobil sredstva. Ne, to ni dovolj, to, sem, to mora biti povezano še z nekaterimi drugimi pravili. Potem se strinjam tudi s tistimi, s koliko kar tarabelo. Ne govorimo o tem novem modelu. Komisija nam pravzaprav pravi, da mi kot komagri ne bomo imeli več kaj dosti zapovedati, ker bo komisija vse uredila. O tem sploh ne bomo več govorili. 30 let smo se borili za pristojnosti na področju medijske politike, sedaj pa slišimo, da to bo postoril svet s komisijo in to naj si kar dovolimo. To naj kar, kar sprejmemo. Države članice bodo imele nalogo postoriti vse, kar bo zahtevano, nihče pa ne ve, kje, kako in zakaj. Tiste države članice, ki imajo najniže standarde, bodo potem Torej, ali tudi evropska raven tega ne moremo dopustiti in to je največja nevarnost te celotne kmetijske reforme. In v zadnjih reformah se tudi nismo pogovorili o bistvu celotne reforme. 80 odstavkov si bomo prebrali, ne govorimo pa o bistvu. In samo bistvo je napačno, ne gre v pravo smer. Je vstopenje už bo 1 minuto. Ja. Tu smo že pri enominutnih uh, prispevkih. Gospa Peter, tokrat eh, v smislu prvega nagovora. Gospa Peter, izvolite. Hvala vam lijepa, eh, gospodine predsjedniče. Ja bih prije svega željela zahvaliti. Hvala lijepa, gospod predsjedujoči. Najprej hvala poročevalki za področje strateških načrtov, gospod Heranski, ki je prisluhnila vsem različnim uh, razmišljanjem in jih eh, uspelo uvrstiti v ta kompleksen dokument, ki je pomemben za prihodnost SKP. Naj povem, da me veseli, da se tu na nek način valorizira posebna vloga kmetov in njihov prispevek k ohranjanju podeželja oziroma okolja, kajti brez njih ne bi bilo podeželja, ne bi bilo pridelave hrane, ne bi bilo niti eh, varstva okolja. To mislim, da je pomembno še enkrat povdariti. Prav tako se mi zdi izredno pomembno, da obrnemo pozornost na generacijsko prenovo, o čemer veliko govorimo. 4 odstotke proračuna bi morali nameniti mladim kmetom in želeli bi, da v tem segmentu morda naredimo boljši, dosežemo boljši napredek. Prav tako bi si želela, da ohranimo programe za ženske v kmetijstvu oziroma na podeželju, da se valorizira tudi njihov prispevek, da se jih podpre in tu, koliko razumem, gredo pogovori v pravo smer. Braham iz Hrvaške, torej nove države članice, bi rada opozorila na to, da Hrvaška praktično polovico svojega proračuna za SKP namenja razvoju podeželja. V tej podkategoriji so še druge države članice. Pet eh, od 28 držav članic praktično polovico svojega proračuna namenja razvoju podeželja. Zato bi prosila kolega, da, kolege, da razmislijo o prenosu sredstev iz prvega v drugi stebr in iz drugega v prvi stebr, da torej razmislijo tudi o teh specifikah in da omogočijo Hrvaški, da 15 odstotkov svojih sredstev prenese z eh, razvoja podeželja, torej druga stebra, v prvi stebr. To bo zelo pomembno, še posebej pomembno, če bo prišlo do znižanja proračuna za kmetijstvo. Hvala. Tak, ima pani racije, tu zgledni... Ja, imate prav. Pomembno je, da upoštevamo specifiko posameznih držav, kajti nekatere države nekatere države iz prvega stebra prenašajo v drugega, druge iz drugega v prvega. Jasno, razumem, da v danih razmerah. Morda želimo enostavneje omogočiti prehod oziroma prenos iz prvega v drugi stebr, če pa so iz drugega v prvega prenašale 15 odstotkov, potem morda omogočimo vsaj 20-15, kajti takšne so potrebe, takšne so izkušnje v teh državah. Tako da mislim, da ni smiselno, da delamo pre velike nenadne spremembe. Pa da upoštevamo izkušnje in specifiko v posameznih državah. To govorim namenoma, kajti sam prihajam iz države, kjer tudi prenašamo sredstva iz eh, drugega v prvi stebr. Morda je 25 odstotkov preveč, ampak eh, pravilo v moji državi je, da s tem dopolnjujemo ta sredstva z eh, sredstvi iz državnega proračuna in dodatno tu vlogo igrajo tudi sredstva Unije. Tako da tu mislim, da bi morali, kot rečeno, bolj upoštevati specifiko posameznih držav. Gospod Jar, ena minuta. Posev Jar. Ja, eh, jih veste, ima Aspa Fe. Hvala lepa, najprej naj povem besedo. Ne, lahko uporablja samo programe in spreme konkurenčne pogoje, ki mi jih ponudijo. Zato dajem prav, gospod Miller, ne, ne, odločam to, če mene. Ne, no, to mi tudi ni všeč. Mislim, da moramo biti vsi navdušeni privrženci, da komisija končno želi imeti ustrezne cilje. Držijo. Hkrati dokaz, da jih ni tisto do rešitve, ne pa težava. Moramo delati na tem, da bo ta sistem se uveljavil. In potem drugič, razprava majhni, veliki. Predsednik odbora je dejal: "Veliko kmetov kmetje, prosim, ki imajo kmetije manjše od 10 hektarjev. To je pomembno, to moramo negovati, jih razvijati. V Nemčiji pa tudi imamo, tudi imamo manjše kmetije. In potem imamo naprimer tako majhne kmetije, da kmetje, to se pravi kmetje, želijo samo imeti davčne ugodnosti, bi za nekup terenskih vozil naprimer. In potem tretjič, kmetijstvo tudi ustvarja prostore za zaščito podnebja. In imamo včasih tudi regionalne razlike, naprimer med Saško in Bavarsko. Moment, moment, moment, moment, moment. Samo trenutek. Morda, morda kasneje. Velika kmetijska gospodarstva konkurirajo. Proizvodom, ki se proizvajajo na velikih farmah v, v, v tojini. Proizvodi iz malih gospodarstv pa seveda konkurirajo drugim eh, iz malih eh, kmetijskih gospodarstv in zato potrebuje podpore. Mislim, da moramo na nek način povezati eno z drugim, tu mislim, da imamo kar nekaj dobrih izkušenj. Eh, Gospa Neuchel. Ja Zelo zanimivo je, včasih slišimo, da moramo bolj ščititi značilnosti držav članic, po drugi strani pa slišimo, da moramo imeti tudi ustrezne cilje. Kako se pa to sklada s predlogom 87. odstavkom, kjer gre za računsko zaščito podnebja, ne za pravo. 400 odstotkov sredstev, ki jih damo preko dokumentov, so namenjeni zaščiti podnebja. To pravimo. Potem ne gledamo, kaj se s temi sredstvi dogaja. Lahko se kupujejo terenci in tako dalje, kot so dejali. Ampak govorimo, da je to zaščita podnebja. Potem pa govorimo o prepernih pomočih 40 odstotkov in to trdimo. Govorimo, da več ni možno, da danes, ko vsak petek ljudje demonstrirajo na ulicah, ni več možno trditi, da je kmetijstvo dobro samo zato, ker je kmetijstvo. Kmetijstvo mora dokazati, zakaj je dobro, kako je dobro. In ta 87. ostaja, ker računsko varstvo podnebja, to moramo zavrniti, upam, da tega ne bo v novi uredbi. Pani posel, vsi ste za ochrono klimatu. Gospa poslanka, vsi smo za seveda varstvo podnebja, ampak treba je upoštevati tudi interese evropskih kmetov in uh, interese zanesljive oskrbe s hrano. Kajti tu vstopamo v razpravo o zanesljivi oskrbi s hrano in potem se pogledi spremenijo in tu je treba najti ustrezno ravnovesje. Da počnemo tisto, kar je dobro za podnebje in da ne posegamo v interese kmetov, da ti lahko pridelujo, da imamo mi zanesljivo oskrbo s hrano. In resnično tu ne gre za to, da bi eh, eni živeli na strošek drugih oziroma na račun drugih. Gospod Vajc. Osnice, da jih feštezi. Predsednik ne razume vas. Večina delovnih mest je zmeti. Da je na osebni velike kmetije, ne pa velike, velike, so govorim za škodo, za bioraznolikost. Seveda imamo izjeme, samo zato, ker kmetija velika ne pomeni, da gospodari okolju škodljivo, ampak resničnost je taka, da večina velikih kmetij ni prav veliko pomoč, kar se tiče bioraznolikosti in varstva podnebja, ko se gre, ko gre za to, da bi manj onesnaževali vodo in zrak. In razložite mi, prosim, kako bi večna kmetija, seveda ne velika kmetija, se lahko ustrezno borila za zimske cene na trgu. Veliko več, več žal ima kot velike kmetije. Kmetija, ki že tako ima 200, 300, 500 hektarjev, so bogati, tako kot živina, ali točno ti potem dobijo največji košček na občanskega denarja. Ko si predstavljate, da bi zagotavljali prihodnje panic prehrane, če ne bomo učinkovito storili nekaj proti podnebnim spremembam. Kako pa boste to zagotovili? z uničenimi tlemi, sušami in poplavami. Samo kratkoročno gledamo, dolgoročno pa umeli varnost, kjer je prihranje, če bomo umeli podnebne spremembe. Všetko zgoda. Ja, se strinjam z vsem, zato menim, da je potrebno živino rejo, predvsem govedorejo in drobnico, na ravni do 30-40 glav živine omogočiti kmetijskim gospodarstvom tudi živino rejo, ker ti potem imajo dostop do naravnih gnojil. Skratka, podpiram to, da mi podpiramo živino rejo na malih gospodarstvih. Vsekakor pa bi prosil, da bo naslednji odbor, ki bo tu vsega, sedel na našem mestu, začel z natančnim preučevanjem okoljskih vplivov malih kmetijskih gospodarstv v primerjavi z velikimi. Kajti pogosto se govori, češ, da mala kmetijska gospodarstva slabše pazijo na okolje, da imajo velike gospodarstva bistveno boljšo opremo, več denarja, bolje lahko pazijo na okolje. No, ne vem, kakšna je tu resnica, bi pa prosil, da Evropska komisija in tudi naš odbor za kmetijstvo z dvemi, tremi resnimi inštituti preuči to vprašanje, da ugotovimo, kakšen je vpliv na okolje enega ali drugega modela. Gospa Heranc, izvolite. Najlepša hvala. Zastavili ste mi več vprašanj, veliko krat ste me tudi omenili, zato se moram odzvati. Pravite, da obstaja tveganje, da bi zopet prišlo do nacionalizacije kmetijske politike. Kot veste, že več let tukaj zagovarjam skupnostni pristop kmetijski politiki. In najbolj sem se osredotočila v prvih predlogih sprememb na to, da okrepimo skupen pristop kmetijski politiki. In mislim, da nam je to tudi uspelo. Prvotni predlog smo torej uravnovesili in zato ne obstaja nobene nevarnosti, da bi prišlo do renacionalizacije kmetijske politike. Že 17 let delam tukaj in v tem dokumentu ne vidim več nobene takšne nevarnosti, da bi kar tako unaprej zavračali naš dogovor, ne da bi poznali končen sporazum. Mislim, da je nepravičen, kajti menim, da s takšnim predlogom lahko dosežemo to, kar si želimo. Kmetje prosijo sredstva in pa jasna pravila in to čim prej. Še posebej tisti kmeti, s katerimi sem se srečajo, ne samo španci, ki prihajajo s sindikati in iz organizacij, torej želijo proračun in jasna pravila. In zato je ta dokument, ki ga pripravljamo s političnimi skupinami, tisti, ki mi temelji na takšnem pristopu. Želimo ponovno pridobiti številke, ki smo jih glasovali. Več vas je omenilo proračun. V kompromisnih predlogih govorimo o teh številkah, o katerih smo glasovali in za katere menimo, da so podlaga za večletni finančni okvir. Mislim, da je to inteligentna odločitev. Mislim, da bodo kmetije pozitivno gledali na to, kajti s tem bodo dobili proračunska sredstva in dobili tudi pravila in okvir. Gre za kmeta, ki svojim trudom in delom želi prodati pridelke na trgu in od tega živeti. Seveda imamo veliko malih kmetov, vendar pa vseeno vsi potrebujejo jasna pravila in vedeti morajo, kakšna bodo ta pravila tudi v prihodnosti. Ne pa, da ne v nedogled čakajo, kdaj se bodo evropske inštitucije odločile za to, da bodo sprejele pravila. Ne, pravila potrebujejo čim prej. Govorili smo tudi o realističnem ravnovesju. Treba je upoštevati različna stališča političnih skupin držav članic, torej ravnovesje ki bo realistično je tisto, kar želimo doseči. Najpomnejša politična odločitev bo sprejeta danes ali jutri, če bo dogovor dosežen. Želimo storiti to za naše kmete in to je, da tukaj v odboru za kmetijstvo sprejmemo politično odločitev, da jim damo jasen odgovor. Sedaj pa 60 odstotkov. Mi to tukaj zagovarjamo. Gre za osnovno, osnovna plačila za vzdržnost. Ta sredstva niso prišla za stojn in niso podarjena. Želimo podariti upati, da bo trud kmetov večji, ko gre za varstvo okolja. Torej, imamo to osnovno plačilo za trajnostnost, ampak če izpolnejo okrepljeno pogojevanje, okrepljeno pogojevanje, ponavljam, torej gre za okoljska prizadevanja. Nekateri med nami pa tega ne priznavajo. ustrajam pri tem. Gospod Vajc me je vprašal, če sem, če sem spremljala proteste mladih na ulicah. Seveda sem jih, saj sem eh, spremljala medije. Seveda moramo spoštovati tudi okolje varstenike in protestnike. Vsakdo ima pravico, da izrazi svoje mnenje. In mislim, da nihče ne govori, da boj proti podnebnim eh, spremembam ni potreben. Vendar pa, da krivimo evropske kmete za podnebne spremembe, je nepravično. To je nepošteno. Zakaj? Zaradi tega, ker živinoreja in kmetijstvo v Evropi izpolnjujejo izpolnjujeta najstrožje standarde na svetu, glede varstva okolja, glede vode, nitratov, emisij, tal in tudi, ko gre za dobro počutje živali. Nikjer druge po svetu ne zahtevamo toliko od kmetov in od živinorejcev. S tem predlogom bomo še okrepili odklopili pogojevanje za osnovno plačilo. Zato se ne strinjam s tem, da bi kmetje bili glavni krivci za podnebne spremembe. Ravno tako se ne strinjam s tem, da se kmetje ne trudijo. Mislim, da se ta primarni sektor še zelo trudi za to, da bi se borili proti podnebnim spremembam. Borijo se proti eroziji, proti izseljevanju spodeželja in eh, borijo se tudi za to, da dobimo živila po dostopni ceni. Zato smo vsi soodgovorni, vsi moramo prispevati k boju proti podnebnim spremembam, tudi kmetijstvo in zato moramo priznati vas trud, ki so ga vložili. To je dejal tudi Peter Jar. To drži. Torej, z vsem spoštovanjem in seveda vsakdo lahko pove svoje mnenje, vendar pa boste vedeli tudi, mm, da je več 500 tisoč ljudi demonstrirali v letih 2016, 17 in 18 v Španiji zato, ker želijo zagovarjati kmetijski sektor. Če protestirajo tisti, ki menijo, da so prikrajšani, da se ne ceni njihovega truda in če je mogoče v določenem trenutku potrebuje javna sredstva, moramo to priznati. Ne smemo poenostavljati zadev. Ne smemo tukaj eh, voditi predvolilni boj, moramo biti realistični in če vidimo, da je bil trud uložen, jim moramo to priznati. In vezana plačila. Vezana plačila je zelo pomembno vprašanje. To je zelo pomembno za tiste sektorje, ki igrajo zelo pomembno okoljsko vlogo kot na primer včereje in kozereja. Vendar moramo biti tudi realistični in vedeti moramo, da mora biti izračun pozitiven. Seveda se vsi zavedamo tega, tudi gospod Dantan in vsi ostali, kjer mm, imamo države, ko ki ima veliko vezanih plačil. Na nizozemskem teh vezanih plačil nimajo, zato ima več prostora, da se igrajo številkami v večjih poglavjih. Vendar pa moramo vedeti, da v tistih državah, kjer imamo te zelo krhke sektore, moramo to tudi upoštevati. Gospa Petir je omenila prenos iz drugega stebra v prvi steber. Imamo države, kot so naprimer Mačarska, Slovaška, Polska in tudi druge, kjer imajo to težavo in to je treba tudi spoštovati. O tem smo govorili tudi na seji poročevalcev v Senci. Mislim, da obstaja veliko razumevanja za to in prepričana sem, da bomo dosegli sporazum. Gospod Lozo me je spraševal o tem, da morajo kmetijski ukrepi biti podvrženi drugim prioritetam. Mi smo tukaj glasovali o več sredstvih za kmetijstvo. Če bomo s brexitom imeli manj sredstev, morajo države članice pač uložiti eh, več v proračun. Evropske unije. To je stališče naše spolične skupine in mislim, da moramo to stališče tudi zagovarjati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za potrpljivost. Hvala lepa. Ja. Dobili ste več časa kot eh, poročevalka najobsežnejšega poročila. Besedo pa dobi gospod Ondrijev. Hvala lepa, gospod predsednik da zdi se, in ko sem slišal predloge danes popoldne, nismo pripravljeni glasovati o predlogu reforme SKP. Zdaj smo neki pasti, v mojem mnenju. Slišali smo komisijo, glede hitih tehničnih vidikov, ki so bili predlagani. Zdaj pa se, da ste pozabili, da že od samega začetka nis, se nismo strinjali z reformo, ki je bila predlagana s tem komisijem. izziv je ta strateški načrt v tem prilogu, ki ga imamo. Tukaj gre za javno kmetijsko politiko. Torej mi moramo usmerjati javno mnenje za skupno kmetijsko javno politiko in tudi modele, ki so, kmetijske modele, ki so s tem povezani. Kar se tiče podnebja, o tem smo govorili. Ne gre za to, da je kmetijstvo seveda ne prizna odgovornosti za podnebne spremembe, Vendar pa v 30 letih ne bomo več imeli možnosti, da si v starosti vprašanje, kaj se tiče kmetijstva, kaj se tiče socialnega razvoja, če se ne bomo zelo hitro odzvali. Tako da moramo hitro ukrepati. In kot je dejal Mišel Danta, je potrebno biti natančen, kar se tiče ekoshem. Tukaj vidimo, da še nič ni urejenega in da bomo ga svali še daj, ko bomo uredili te zadeve, podnebne zadeve, ki tudi imajo vpliv na medijsko politiko. Dan danes si ne moramo predstavljati, da je vpliv medijske politike na bioraznolikost neutralen. Vidimo, da težave obstajajo tudi za človeško zdravje. Tako da mislim, da moramo biti realistični. Kmetijska politika je toliko močna, kot so naše ukrepi na področju vodne politike in osnažanja zraka. Pravite nam, da so manjše kmetije veliko bolj raznolike. Vendar pa naj vam danes povem, da če bomo uspeli to reformo, kot je predlagana, bo transfer finančne pomoči potem malim kmetijam onemogočen. To ni predlagano. In potem, kar se tiče proračuna, mislim, da so to specifične razmere. Komisija predlaga osnutek tega predloga z letom zamude. To ni resno. Govorimo o natančnosti pri ekoschemah. In mi si želimo ustreznega proračuna. Potem, ko govorimo o prenosu iz prvega v drugi steber, to je bistveno vprašanje, če imamo proračun, kot pravi gospod Arant, ki temelji na predlogu Evropskega parlamenta, to je določen scenarij. Če pa imamo predlog komisije 1,8 odstotka, to je drug scenarij. In mislim, da bi komisija morala posredovati predlog proračuna, ki bi bil ustrezen tu pa sedaj gre za nekaj, kar bo pomenilo veliko manj sredstva in to bo potem najbolj prizadelo skupno kmetijsko politiko. Evropski državljani si želijo odločnega proračuna, to pa to ni. In kakšen je torej zaključek, da torej potrebimo to reformo SKP? Dali ste, da se moramo držati subsidarnosti in pojemstvenitve, to nam želite prodati. Ne govorite o renacionalizaciji v bistvu pa gre za to. Ta SKP bo renacionaliziran. Države članice bodo definirale strateške načrte. Mislim, da je največji izjiv strateški, kar se tiče kmetov, kar se tiče vpliva na bioraznolikost, kar se tiče vpliva na podnebne spremembe, je nujno, da mi vsi skupaj sprememo ukrepe, ki bodo skladni s tem izjivom in bomo torej tudi skladni z mednarodnimi izzivi, s katerimi se soočamo. Hvala lepa, gospod Donte, na kratko, prosim. Hvala lepa. Ne bom kandidiral za naslednji skic parlamenta, tako da bo malo manj politike. Torej, to, kar sem slišal. Vsi tukaj v tej dvorani poznamo realnost kmetijstva in ne smemo ga tako uporabljati na videznih fraz. Torej, kmetije. Kaj je kmetija? Veliko različnih opredelitev imamo. Pri nas je poprečna kmetija reka nekaj kot 50 hektarjev. To je predvsej velika kmetija v primeravi z drugimi. 100 hektarjev pa so že so že velike kmetije. Kar se tiče mlečne proizvodnje, kateri koli sistem že imamo, ne moremo nadomestiti enega moža s 50 krajem ali 50 krajem z enim možem. Katera so torej tiste velike kmetije? Je to en sam velik kapitalist, je to več kmetij povezanih skupaj. Zakaj ne govorimo najprej o dodani vrednosti, o bruto marži, o neto marži, da bi imeli pravo primerjavo. Da, res je, imamo male kmetije, ki so specializirane, ki prodajajo svoje proizvode blizu in torej imajo zato boljše postopke kot večje kmetije. Potem pa imamo tudi kmetije, kjer morda površine niso tako dobre, da bi lahko veliko predelovali, imajo samo živino rejo. Imajo tu niže zaslužke. Potem pa se z Andrejem veliko krat pogovarjamo o izkoriščenju. Ročnih kmetij, ki imajo manj kot 350 evrov na mesec na hektar dobička. Za nekatere države bi to bilo veliko. Ko gledamo Francijo, je minimalna plača, s katero se sooča zaposlene podjetje, okrog 1100 evrov. Torej 350 evrov evrov na hektar. To je tretjina minimalne plače zaposlenega v podjetjih. Torej moramo biti relativni. Moramo zagotoviti dostojno plačilo za kmete, ne glede na to, kakšen sistem bomo imeli. Potem pa iskreno, če ima nekdo veliko pomoči, potem mora pa davčna politika urejati zadeve. In v različnih državah je ravno dokler je tiste, ki mora zagotoviti socialno pravičnost med akteri. Boriti se moramo, če želimo spomniti naš sistem, zato, da bomo našli model kmetovanja, ki bo dovoljeval izboljšanje prihodka na hektar, bruto maržo. Sedaj pa, se pravičujem, če bomo govorili samo o tem, ne bomo rešili ničesar in bomo imeli samo še dodatne številke, ki pa ničesar ne rešijo. Pa posel Oison. Gospod Oison. La question était celle identique. Hvala lepa. Podobno kot gospod Danta. Kaj je mala kmetija, kaj je velika kmetija? Če vzamemo primer moj regiji, 200 hektarjev, žita naprimer je to srednja velika kmetija. Če pa je to ZDA, pa to čisto, čisto majhna kmetija. Ne se vrnem na gospoda Dantana, prav ima, kar se tiče bruto in neto marže. Dan danes nam zadruge predlaga 150 evrov na tono. Tono pšenice, pa je zelo tono pšenice, stane skoraj da toliko in torej nimam skoraj da nič dobičke. Potem, če damo pomoči, ki predstavlja približno 18 evrov, potem to pomeni, da imamo celo izgubo 2 evra na hektar. In torej, dobička ni. Take so razmere. Je depozacijo žita, podobno je tudi pri mlečnih, tam je še slabše. Torej, da bi vedel, kaj nas bo pripravljala SKP v prihodnosti. Velike kmetije, mislim, da to nič ne pove o največjih prejemnikih, Zakaj je danes v Franciji toliko samomorov? Mislim, da sem razlog že dal. Ljudje nič več ne zaslužijo in to so seveda strašne razmere, nerazložljive. Gospod Flanagan, hvala lepa. Vedno znova vse več govornikov pravi, da želimo preprečiti konec malih kmetijskih, eh, malih družinskih kmetij in da je to prevzem velikih in tako naprej. Sam si, si vedno želel poštenejši pristop do teh plačil, ampak zdi se, da se to ne dogaja. Ves čas eh, je govor tem, da potrebujemo neko študijo, če želimo še bolj zamagliti zadeve, da bomo videli, ali so male kmetije boljše od velikih. Ne potrebujemo nobene študije, da vemo, da če bi imeli ves čas eh, enako plačilo na hektar, bodo tisti z manj hektarji vedno v slabšem položaju. Polno konvergenco imamo v 19 državah z uravnoteženjem plačil. Ali to funkcioniranje, to je vprašanje, ali je to imelo zelo negativen učinek na ljudi, ki so morali sprejeti takšen nares, ali je imelo to pozitiven učinek na tiste kmete, ki so končno dobili neko pošteno obravnavo. Zanima me, ali lahko predstavniki Evropske komisije odgovorijo na to vprašanje. Kaj tiče odgovor, da, stvari v teh državah so v redu, ker imamo polno konvergenco, ali nam potem lahko poveste, zakaj ste v sistem do leta 2026 ugradili nepoštenost, da ljudje dobijo tri četrtine manj eh, kot njihov sosed. Ali je kaj takšnega v teh 19 državah, kot naprimer v Nemčiji, ker je kazalo na katastrofo za celotno kmetijstvo, če bi šli na 100 odstotkov? Kje je torej logika za teh 75 odstotkov? Kaj ti, če greste v sobo s stotimi kmeti in vzamete na ključen vzorec in se z njimi pogovorite, dvomim, da boste našli večino, ki bi bila mnenja, da bi moral imeti en preznost eh, pred drugimi. In zanima me, s kom se je pogovarjala komisija, s kom so eh, govorili poslanci tu v medkmeti, če menijo, da je ugrajevanje neenakosti v sistem eh, dobro, čeprav zdaj vemo, da zadeve v državah, kjer je konvergencija 100 odstotna, stvari funkcionirajo. Hvala lepa. Tako, dame in gospodje, s tem smo zaključili z nastopi poslank in poslancev dejansko nisem omejeval časa za govor. Komisija naj bi dobila 10 minut, kar pa bo verjetno premalo. Tu sta dva generalna direktorja, tudi namestniki so tu, tako da verjetno eh, ste zadovoljni, da je tako malo časa. Lahko pa vam ga damo tudi več. Skratka, odgovorite na vprašanja, eh, naj pač vzame časa, kolikor bo. Vas ne bom posebej omejeval. Eh, Predlagam pa, da se med sabo dogovorite, kdo gre prvi. Izvolite. Hvala lepa. Bom jaz spregovoril prvi. Rad bi spregovoril o uredbi o strateških načrtih, kolegi pa bodo potem eh, dopolnili to, kar pravim in eh, bodo spregovorili tudi o horizontalni uredbi in o skupni ureditvi trgov. Najprej hvala parlamentu za to, da ste dali komisiji priložnost, da sodeluje pri tej izmenjavi mnen in eh, rad bi tudi izražil zahvalo poročevalcem eh, in poročevalcem v senci, kajti predstavljam si, da je bilo njihovo delo veliki ziv skušati nekako združiti vsa ta različna mnenja, približno 5000 amantmajev, spraviti v 123 kompromisnih predlogov, to nikakor ne more biti enostavno, sploh upoštevajoč različne stališče, ki sem jih slišal tudi v tem odboru. Res je, komisija je že videla vse amantmaje, ki jih eh, predlagajo pridruženi odbori in pa tudi celoten seznam eh, amantmajev, ne pa še kompromisnih amantmajev, tako da ne moremo še podati nekega jasnega stališča s tem v zvezi in upamo, da bo parlament. kompromisne amandmaje delil tudi z nami, ko bodo ti na voljo. No, upamo, da je naša podpora, ki smo vam jo nudili na več ravneh, še posebej pojasnila in odgovori na vaše prošnje za pojasnila, za razlage, da vam je vse to pomagalo v celotnem procesu in seveda smo pripravljeni še naprej pomagati v tem procesu, kajti komisija si vsekakor želi dobiti mandat obeh sodokonodajalcev in preiti v naslednjo fazo, v trialog, kajti zadevo moramo čim prej zaključiti in našim kmetom moramo ponuditi novo perspektivo, da ne bo prišlo do neke vrzeli med staro in novo SKP. Mi si bomo zdaj vsekakor prizadevali tesneje sodelovati s svetom, kajti tam imamo več možnosti kako jih pospremiti v tem procesu. Ravno danes se vračamo z drugega ministerskega sveta, kjer smo prisluhnili podobni razprati, razpravi kot tu. In rad bi se nekoliko osredotočil na štiri ključne teme, ki ste jih naslovili in poskušal bom tudi odgovoriti na nekatera vprašanja. Kot prvo torej, naj spregovorimo o predlogu komisije, ki predvideva poštenejšo porazdelitev javne podpore, kajti To je pogosto predmet razprave. Rad bi tudi odgovoril na vprašanje predsedujočega. Ja, to je realnost. 80 odstotkov neposredne podpore iz SKP odpade na 20 odstotkov prejemnikov in to je pač realnost, ki izhaja iz same strukture lastništva zemljišč v Evropi. Teh 20 odstotkov kmetov upravlja 80 odstotkov kmetijskih površin in glede na to, da je so neposredne plačile predvsem vezana na zemljišča, je dejstvo, da gredo ta sredstva njim. Zato je komisija predlagala boljšo, poštenejšo porazdelitev podpor in to predlagamo na podlagi dveh elementov, o katerih je potekala razprava tu in sicer. Nižja zgornja meja in pa prerasporeditev plačil. Ampak to nista edina elementa. Predlagamo tudi, da se uporabi definicija pravega kmeta, kar kot razume tudi eh, predmet eh, kar eh, hude razprave, kajti namen je, da se izključi iz podpore tistih podjetij, kjer je kmetijstvo zgolj marginalnega pomena. Prav tako predlagam, da se lotimo vprašanja više ambicij za podnebje in okolje. To je eden najpomembnejših elementov tega predloga. Saj ni nobenega upravičila za predlog, ki bi zniževal naše okoljske in podnebne ambicije. Dejstvo je, da nimamo druge alternative, kot lotiti se teh večjih ambicij. In eh, govorili smo o, že o mladini, ki vsak dan eh, protestira v prid podnebju in okolju, in zato smo tudi vključili številne pomembne elemente v naš predlog. Naj povem, da si nismo le določili cilj. 40-odstotne potrošnje. Tu razumem, da je to lahko nekoliko, to lahko vnaša nekaj izmede, ampak tu imamo tudi člen 78, ki uporablja mednarodno obdarjeno metodo, na podlagi katere lahko izračunamo ta prispevek, ker je torej za široko priznano metodo. Potem pa je tu tudi omevanje 30 odstotkov eh, sklada za razvoj podeželja. To je včasih eh, tudi predmet razprave, če že smo uh, iz tega izključili območja z omejenimi dejavniki. Ne povem, da v trenutnem obdobju, v trenutnem programu za razvoj podeželja, prihajamo zelo blizu 60 odstotkom programa za razvoj podeželja, eh, za okolje in podnebje, okoljsko podnebne plačila, vključno z območji z omejenimi dejavniki. In, uh, tu menimo, da više ambicije ne izhajajo le iz teh ciljev, ampak tudi iz številnih drugih elementov, ki jih predlagamo v novi zeleni ureditvi. Govorili smo o okrepljenem pogojevanju, tu gre torej za eh, skladnost, potem ekosheme, kot razumem, bilo nekaj vprašanj glede ekosheme v prvem ali drugem stebru, mi predlagamo to v prvem stebru, kajti to je kar nekaj velikih, eh, tu je kar nekaj velikih razlik od eh, kmetijsko-okoljskih ukrepov v drugem stebru. Gre za letni ukrep, ki se stotno financira iz proračuna EU in to kmetu daje možnost, da vstopi v nekako testno fazo in to lahko dopolni skupaj z skrižno skladnostjo. Tako da to so določeni elementi, ki so drugačni od standardnih kmetijsko-okoljskih ukrepov in te so tudi 100% financirane iz SKP. Potem nov model SKP, verjetno bodo kolegi tu še dopolnili. Moj odgovor, rad bi se predvsem osredotočil na člen 121. Člen 121 zadeva letno poročilo o dosežkih in to je ključni element, ki ga imamo mi kot komisija in države članice v roki, zato da spremljamo, ali gremo v pravo smer. Kot prvo, je namen tega orodja dvojen. Najprej zagotoviti proračunsko upravljanje, ustrezne, eh, ustrezne zagotovila za razrešnico in pa potem spremljanje dejansko doseženih rezultatov. In to je sestavni del strateškega načrta SKP in po našem mnenju zadeva sodi točno sem, namen pa mora biti ta, za kakršnega je zadeva zasnovana. Sveda je bilo veliko razprave v parlamentu in v svetu glede področja uporabe, glede Eh, rokov in tako naprej. Po našem mnenju je to tako zelo pomembno orodje za politiko, ki temelji na eh, dejanskih rezultatih, da moramo biti na to še posebej pozorni, da dobimo jasno garancijo, kar zadeva dosežene rezultate. Rad bi se dotaknil tudi nekaj zadev, ki jih je omenil gospod Tarabela. Najprej vezana plačila. Menim, da se komisija zaveda vloge vezanih plačil v Evropi. To vrstno podporo že imamo, to predlagamo tudi v naslednjem obdobju. Zavedamo pa se tudi elementa izkrivljanja, ki ga to vtegne imeti na notranji trg. In zato predlagamo, da se obseg in eh, časovnico ustrezno prilagodi eh, preostalim delom politike. Vem, da potekajo razprave o področju porabe, obsegu, o, o, o ravni teh eh, ukrepov, moramo pa se zavedati, da tudi to lahko ima negativen učinek na notranji trg. Potem je tu področje obladovanja tveganj. Tu ne gre zgolj za zavarovanje. Zavarovanje je eden od elementov obladovanja tveganj, ampak tu je tudi ukrep stabilizacije dohodko, dohodkov in potem imamo tudi različne oblike vzajemne pomoči oziroma podpore eh, med kmeti, kar ne pomeni nujno, da gre denar iz SKP v zavarovalnice. Ta denar lahko obdržijo kmetje sami in ga uporabijo takrat, ko ga potrebujejo. Kar zadeva učinek eh, sporozuma s Kanado, kolegi mi poročajo, da trgovinska statistika kaže povečanje izvoza iz EU na kanadski trg. Toliko za enkrat, lahko bi še marsikaj povedal glede eh, številnih drugih tem, ampak naj bo za enkrat dovolj na tej točki in vam zagotovim, da smo pripravljeni sodelovati z vami in pojasniti vsa ostala odprta vprašanja in upamo, da bomo s tem prišli na koncu do mandata, na podlagi katerega bomo lahko uspešno napredovali v tem procesu. Hvala. Ja, hvala lepa, tudi jaz bom poskušal biti kar se da kratek. Kot eh, je kolega že namignil, smo sedaj v fazi, ko oblikujemo stališče, oziroma ko vi oblikujete vaše stališče, to je vsekakor najbolj plemenita pravica parlamenta in zato nikakor ni na komisiji, da bi vam govorile, kaj početi. In zato bi se jaz sam rad omejil zgolj na to, da opozorim na določene posterice, ki bi utegnile izhajati iz določenih predlogov oziroma stališč, ki ste jih eh, tu predstavili. Kajti menim, da je to konec konca naša vloga in je bila naša vloga od samega začetka, se pravi, da vam eh, lahko svetujemo na podlagi pač naših izkušenj in tudi vsega pripravljalnega dela, ki je že bilo opravljeno. Torej, začenši z uredbo sud. Naš predlog je sestavni del dolgoročne strategije na področju tržnih politik, o kateri so zakonodajalci odločili že leta 2003, ko so bili sprejeti prvi ukrepi za odpravo določenih inštrumentov eh, za omejevanje ponudbe, naprimer eh, mlečna kvota. In potem smo se s časom odločili za dokončno odpravo mlečnih kvot, na to sladkornih eh, kvot in tudi drugih kvot. To torej investicij je nekaj, kar predstavlja dolgoročno strategijo, za katero se je odločil zakonodajalec in nam se ni zdelo, da je tu zdaj mesto za to, da komisija predlaga popoln preobrat. Še posebej glede na to, da ta politika kljub vsem pomakljivostim, kljub vsem krizom, ki jih je treba obrnavati, vendarle je privedla do situacije, kjer imamo vse bolj težavno okolje, pa vendar evropsko kmetijstvo postaja neto izvoznica za vse večjimi stopnjami izvoza, ravno kar sem navedel. CETO kot takšen primer, sporozum z Japonsko bo še nadalje evropskemu kmetijstvu ponudil potencial za izvoz na mednarodne trge. Mi torej predlagamo nekaj, kar temelji na tem, kar smo se odločili že v uredbi Omnibus, tudi kar zadeva UTP-je, da torej ustrezno sprejmemo prilagoditve za poenostavitev politike, da bo ta postala bolj vidka. In ob vsem tem bo komisija seveda sledila določenim pomislekom glede številnih eh, pripomb, ki smo jih danes eh, slišali in verjetno bomo v kompromisnih amadmajih našli neke rešitve, kajti zdi se, da se tu odmikamo od te politike, tržno sperene politike, kar mislim, da v veliki meri odražajo nevezana neposredna plačila, kar državam članicam omogoča, da se same odločajo, kaj bodo počele z svojim kmetijskim potencialom. Ne da jih spodbujamo k temu ali oremu, ne da bi absolutno prevedeli, da je to točno tista prava spodbuda. Tu je cela vrsta vprašanj, torej v sektorju vina imamo možno podaljšanje do leta 2050. Eh, sistema sadeljnih pravic s določenimi prilagoditvami, kar predstavlja odmik od dogovora, ki smo ga dosegli v letu 2013 pri reformi minskega sektora, eh, glede sistema, ki naj bi ga leta 2024 pregledali na podlagi študij in tako naprej. Potem je tu še cela vrsta vprašanj eh, v smislu intervencij. Bistveno se je razširilo področje uporabe intervencijskih ukrepov, potem, kar zdaj v splošnem mehanizem zgodnjega opozarjanja, ki ne bi bil povezan z dodatnimi inštrumenti za intervencijo na trgu oziroma inštrumenti za obladovanje kriz, potem so tu tudi, tudi medpanožne organizacije, ki bi omogočale vertikalne kartele, ki so praktično najnevarnejši karteli, kar si jih lahko omislimo, gre torej za scheme za zniževanje obsega proizvodnje in tako naprej. To je seveda politična usmeritev, ki jo lahko uberemo, ampak obenem to ni skladno s tem, kar imamo v smislu sistema posredne dohodkovne podpore, ki resnično temelji na trgu. Vprašanje torej je, ali bi potem to privedlo do politike, ki bi bila nekako dvotirna in ta dva tire bi si konkurirala. En tir kmete vodi v bolj eh, tržno kompatibilne dejavnosti, drug tir pa jih vodi v zelo zaščiten sistem s podbudami, ki morda niso nujno enake s podbudem, ki bi jih eh, ponudil trg. Tu bi torej rad samo opozoril na morebitne ali verjetne posledice, ki jih takšno odločitev tegne imeti. Naslednja uredba, za katero sem odgovoren v službi komisije, pa je horizontalna uredba. In horizontalna uredba je ena od dveh, ki je povedana s tem eh, novim modelom. To v prvi vrsti temelji na osredotočenosti na rezultate, po drugi strani pa na umik EU iz določenja pravil. In tu sem še kako dobro slišal to, kar je delal gospod Andrijo, najprej, da se je parlament morda ujel v past, ki, je ki jo je pripravila komisija. Ampak zakaj naj bi to bila past? Če komisija predlaga nekaj, kar nas eh, privede do tega, da gre za jasno konsekvenco obstoječega sistema, ki pa je bil jasen predmet kritik, vedno znova tu. Eh, v tem forumu, ker da, češ, da je prekompleksen, da ne dosega okoljskih ciljev, da države članice sili v velike finančne pritiske in korekcije in tako naprej. Zakaj bi nas potem spodbujali k temu, da naj predlagamo praktično isti mehanizem, čeprav vsi vemo, da isti sistem, ki bi ga predlagali še enkrat, ne bo privedel do drugih rezultatov, temveč bo popolnoma isti. Tako da jaz mislim, da to ni nobena past, to je preprosto ponudba, ponudba neke alternative, katere namen je privesti do drugačnega rezultata. Vedno znova smo poskušali razložiti, zakaj ti rezultati v smislu poenostavitev, v smislu fleksibilnosti in eh, večje poenotenosti v smislu mehanizma programiranja oziroma načrtovanja z odobritvijo komisije lahko ponudi. Naj se samo na kratko odzovem še na nekatere vprašanja, ki so jih izpostavili gospod Müller in drugi. Tu v horizontalni uredbi predlagamo upravljalsko strukturo z plačilnimi agencijami, certifikacijskimi organi in tako naprej. Gospod Müller je omenila tudi nek eh, sistem samoocenevanja za certifikacijske organe, ki naj bi ga korigirali ali odpravili kakorkoli. No, certifikacijski organi niso predmet samo ocenjevanja. Certifikacijski organi so neodvisni organi, ki morajo v bistvu na nacionalni ravni izvajati revizorske funkcije, ki so jih v preteklosti izvajali predstavniki komisije. In zamisel je, da komisiji omogočimo, da se zanaša na delo teh certifikacijskih organov, da bi imeli revizijsko revigo, ki bi bila bolj eh, ponastavljena. Enako velja tudi za računsko sodišče in komisijo. Računsko sodišče se vse bolj nanaša na revizije, ki jih upravlja komisija sama, kajti zadeva funkcionira. In točno to si želimo nadaljevati tudi pri tem novem modelu. Se pravi, da imamo samo eno enotno revizijsko verigo in s tem preprečujemo ponavljanje kontrol revizij eh, dela in na koncu koncev eh, več eh, dela za vse. Zdaj, če bi komisija prišla do zaključka, da nek certifikacijski organ ni ustrezno opravil svojega dela, potem se ne bi mogli na, zanašati na to, ampak bi bilo potrebno opraviti jasno revizijo. Eh, da se pripričamo, da se ščiti evropski proračun. Če je to vaša namera, potem vse lepo in prav, ampak eh, ne vračajmo se še enkrat v status quo ante, kjer je komisija v bistvu ponavljala tisto, kar je že bilo opravljeno na nacionalni ravni. Kar zadeva izjavo, čež da naj bi tu prikimali na čelu rezultatov, merjenja rezultatov. To nas vsekakor pomirja, veseli nas ta povezava tudi med šilom 121 in 38 do 52. To, kar je pomembno v tem kontekstu, je, da ohranimo to, kar smo predlagali in eh, kar je vsaj do sedaj tudi zelo dobro preživelo razprave v svetu, kar zadeva člen 35 in kjer je pod črto vprašanje na skrižne skladnosti v bistvu vezano le z veljena vprašanje držav članic in EU in EU eh, e bi se torej odpovedali, odpovedala mm, drobnjakarskim pravilom za postamezne upravičence, ker to je tisto, kar ustvarja začaran krok, kjer mora biti pravila vse bolj natančna, vse več interpretacij in spernic potrebujemo, kontrole morajo biti vse bolj stroge in na koncu koncev vse pristane na ramenih kmeta, ki mora izpolnjevati vse to je na nek način v bistvu tudi odgovor na to, kar je dejal gospod Jar, ko je govoril o zelo strogih zahtevah v Nemčiji. Glede na trenutni visok pritisk, kar zadeva kontrole in revizije, in če država članica vidi, da bo pač na, na varnem, če bo vse bolj natančna, vse tja do zadnjega kvadratnega metra, potem je to točno tisto, kar si želimo mi v prihodnosti spremeniti. Kajti enkrat, ko razbremeniš države članice tega pritiska zaradi revizij, potem bo manj potrebe, da so eh, vedno bolj natančne do posameznega upravičenca in bodo imele države članice več materijalskega prostora pri opredeljevanju svojih lastnih pravil. Nazorne. To je primer, kjer bi poenostavitve lahko funkcionirale in kjer morajo funkcionirati in če se Eh, bi jih vrnili v staro schemo, bi v bistvu zrušili namen vsega skupaj. Eh, rezultati, to je rezultatska usmerjenost, je zelo pomemben vidik. In v tem predlogu ponavljam, piše, da nikjer to ne bo veljalo za posameznega upravičenca. To je vendarle še v mislih nekaterih, ne vem ali to velja tudi za odbor ali ne, ampak eh, naj samo povem še enkrat, da je to sistem torej vsi kazalniki in tako naprej, ki bi veljal na relaciji država članica komisija. Če torej zaključim glede horizontalne uredbe, ne povem še nekaj besed glede krizne rezerve za kmetijstvo. Ne vem točno, kakšno ime bo, bo ta sklad dobil, to, kar je komisija predlagala pod delovnim naslovom krizna rezerva. Če bi bilo možno razširiti področje uporabe, mm, kot to predlaga komisija, bi bilo to zelo koristno, kajti na ta način bi resnično poskrbeli za enostavnost sistema, za fleksibilnost sistema, kot eh, si jo želimo. In če bi to bil rezultat, mislim, da bi bilo to zelo pomembno. Naj se na koncu na kratko še vrnem na točko, ki jo je kolega že omenil in sicer bi še enkrat spregovoril o številki, ki jo običajno. Eh, izpostavljamo, ko gre za vprašanje. Zadeva AD20. AD20 nam eh, v nečem ne pomaga, kajti razmere so od države do države zelo, zelo raznolike. To, kar morda velja na Slovaškem, nima nobene zveze s tem, kar velja v Avstriji. In kot drugo, med temi 80 odstotki No, in to razmerje 80-20 eh, kaže, da trenutno 72 odstotkov neposrednih eh, plačil odpade na kmetije med 5 in 250 hektari, torej popolnoma običajnim kmetijem v državah članicah in v večini primerov so to družinske kmetije. In eh, videli smo že, da so velikosti, velikostni razredi kmetij od države do države zelo uh, raznolike. V nekaterih državah je 5 eh, hektarjev mala kmetija, v drugih je to velika kmetija. Nimamo neke uravnilovke tu. Zdaj, 22 odstotkov podpore odpade na kmetije. ki predstavljajo 1,8 odstotkov vseh kmetij. Torej 12 odstotkov gre 1,8 odstotkov kmetij. In eh, velika večina teh kmetij ni večja od 500 hektarjev. Tako da obstaja nek neka iluzija, češ da je ogromno kmetij s 50 tisoč hektarji, ki vse dobivajo ogromno podpore in da je to v bistvu razlog za to porazdelitev 80-20. Ne, razlog je, da imamo veliko kmetij, vse tja do 500 hektarjev, kar je že kar veliko, ne pa prekomerno veliko in tja gre večina denarja in potem je tu še tretja številka. Seveda treba samo stvari sešteti šest odstotkov podpore gre kmetijam pod petimi odstotki. A pet, petimi hektarji, pardon. Šest odstotkov torej odpade na te najmanjše kmetije v EU, do pet hektarjev in tu se soočamo s situacijo, kjer v nekaterih državah članicah kmetije s petimi hektarji sploh ne bi bilo obravnavane kot kmetije, v drugih državah članicah, Malta, Cipr, naprimer, pa so to že čisto rentabilne kmetije. Ampak seveda način, kako razumemo teh šest odstotkov, na nek način to izkrivlja celoten pogled na to razmerje 80-20. Zdaj, ko si pogledamo posamezne države članice, bodo številke popolnoma drugačne in tu bi dodal samo še to. Govorili smo, in gospod Flanagan je to tudi večkrat omenil, govorili smo o notranji konvergenciji. Notranja konvergenca je že bila predmet obravnave v več državah članicah, v nekaterih drugih eh, ohranjamo bolj historičen pristop k neposrednim plačilom. Notranja konvergenca je že nek način prerasporeditve med eh, panogami, med sektori, še posebej uprit eh, travinju in živinoreji in to je tudi ponavadi način, kako nekaj storiti za boljšo porazdelitev sredstev v prid malim kmetijam. Tako da še vedno obstajajo velike razlike med državami članicami, kjer imamo velikansko diferencijacijo med zelo visokimi upravičenci, nekateri več kot 1000 eh, evrov, in potem državami članicami, kjer praktično vsi dobijo isto podporo. Tako da jaz bi vsekakor se tu zauzemal za zelo diferencirano razpravo o teh številkah, da lahko pridemo do pravih zaključkov, kajti sicer lahko pridemo do napačnih zaključkov na podlagi teh številk. Kot je kolega Dumitru že dejal, z veseljem vam posredujemo vse e, druge potrebne informacije, tehnično podporo, ki jo potrebujete, da bomo v kar se da veliko pomoč in da bo ta odbor lahko v zelo bližnji prihodnosti opredelil svoje stališče glede reforme. Mislim, da bi bilo to zelo koristno eh, za tudi položaj kmetijstvo v razpravi o večletnem finančnem okviru, kajti predstavljam si, da je bistveno teže za šefe vladnih držav, da se odločajo o razporeditvi posameznih eh, segmentov proračuna med eh, različnimi panogami, če v bistvu ne vedo, kaj v bistvu zakonodajalec hoče. To mislim, da bo tudi pomembno pri vašem odločanju. Hvala. Hvala lepa, s tem smo izčrpali seznam govornikov z vseh strani, ki sodelujejo v tem dialogu. Lahko torej povemo, da ni bila to ena zadnjih razprav glede usmeritvami SKP, glede tudi naših predlogov, eh, naših amandmajev k tem trem dokumentom Evropske komisije, ki kot rečeno, predstavljajo predlog sprememb SKP za prihodnje obdobje. Vsekakor vsi želimo čim več kompromisov, čas za zbližanje stališč je tu. Mislim, da bi bilo bolje, da rešitev ne iščemo z glasovanjem. Kompromis je vedno bolj. Z kompromisi se da vedno kaj tudi pridobiti. Ko pa smo na glasovanju, to pa samo dobiš ali izgubiš. Tako da bi vsekakor bil zelo za to, da poskušamo sodelovati. Tu ne gre za to, da ima samo ena stran eh, prav, da imam samo jaz prav. Ne. Tudi drugi imajo prav in zato bi vsekakor prosil, da smo pripravljeni na iskanje kompromisov. Veliko razprav je bilo, veliko časa smo posvetili temu. Če bi imeli še več časa, bi nedvomno prav tako ne prišli do čisto jasne slike na koncu in do kompromisov glede vsega. Tako, zaključim torej s tem sprošnjo na pripravljenost na kompromis. Hvala za enkrat, hvala poročevalcem za njihovo delo in poročevalcem v senci. Levi delež dela pa v bistvu vas še čaka, kajti pripravljeni moramo biti na glasovanje, kamor boste prišli s konkretnimi predlogi. Torej, hvala lepa, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. In še enkrat pozivam k kompromisni drži, da se poskušamo kar se da dogovoriti. Tako prehajamo na četrto točko in sicer mednarodni sporozum glede olčnega olja in namiznih eh, oljk glasovanje. Osnotek mnenja je pripravil gospod Jakovčič, ki ga ne vidim v dvorani. Gre torej za mednarodni sporozum o olčem olju in namestnih eh, olkah. Gre torej za priporočilo parlamentu naj ta izda soglasje za sklenitev tega sporozuma. Ta projekt se je začel eh, davno tega 7. novembra. Prosim za, za mir v dvorani. No, ta velika zamuda izhaja iz določenih eh, težav na ravni sveta. Pred dvema tednoma je Koreper sprejel osnutek besedila sklepa sveta in eh, tudi predlagal svetu, da naj odda v parlament ulogo za soglasje. Gre za dosje sveta Agrifiš, pristojni odbor je odbor INTA. 1. in 2. aprila bo potekala razprava oziroma glasovanje na to temo v omenjenem odboru, mi pa glasujemo o mnenju, ki ga je pripravil naš pripravljalec, ki ga ni v dvorani, mislim pa, da gremo lahko kar na glasovanje. Glasovali bomo elektronsko in sicer poemensko ste pripravljeni. Lahko začnemo glasovanje. Smo pripravljeni. Dobro. Torej, glasujemo, kdo je za mnenje, kot ga je pripravil poročevalec. Ste vsi dali glas? Da. Torej lahko zaključimo z glasovanjem. Čestitke. Ja, to bomo, to bomo stežka ponovili pri glasovanju o amandmajih v zvezi z reformo SKP. Proba izpa, gratuluje pa poslu spravo zdravstva. Torej, čestitke pripravljalcu mnenja oziroma poročevalcu, prosim, če mu prenesete čestitke, mi pa prehajamo na naslednjo točko in sicer gre za razpravo za zaprtimi vrati. Predlagam torej minuto odmora, kajti nadaljevanje razprave poteka za zaprtimi vrati.